la séance est reprise nous reprenons la Dobro, bomo nadaljevali z glasovanjem. In sicer v zvezi z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu. Kolega Gajer je poročevalec, imamo veliko predlogov sprememb in pozdravljam dejavnost um, kolegice, ki je predvidila, da se ta agencija preseli iz Španije v Burgundijo. V nekem hipu je imel uh, knez Burgonje tudi uh, suverenost nad Španijo. Pa bomo kar nadaljevali. Amandma 243 je nedopusten. Prvi amandma, 26, člen 1, je povezan z drugimi amandmaji in sicer gre za to, da se tu v sklopu glasuje e, vse amandmaje v zvezi s črtanjem oziroma z odpravo te agencije. Torej, če e, se bo večina strinjala s tem, da se agencijo odpravi, potem ostali amandmaji ne bodo več prišli v poštev. Zato predlagam, da glasujemo najprej o vseh teh amandmajih, na to pa po posameznih primerjih o preostalih predlogih spremembi. Torej, če bodo šle vse, vsi ti predlogi v isto smer, bomo obravnavali to kot eh, pozitivno. Se pravi, najprej o, o, glasujemo o vseh členih v zvezi s črtanjem členov. Če ne želite črtati členov, potem dvignite roko. Hvala. Je kdo proti? Se kdo vzdrži? Ne dobro, se pravi, vsi amadmaji v zvezi s črtanjem členov so zavrnjeni. Na to amand 29 gospoda Negreskoja je umaknen. Potem imamo amand 31 gospe Montel. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži? Zavrnjen. 32. Kdo je za? Proti. Kdo se vzdrži? Zavrnjen. 33. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 34. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 35. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 36. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno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 zavrnjeno 43 za, proti vzdržani zavrnjeno 44 za, proti vzdržani zavrnjeno 45 za, proti vzdržani zavrnjeno 46 za, proti vzdržani zavrnjeno 47 za, proti vzdržani zavrnjeno. 48 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, rejeté. 49 qui est pour,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 in predlagal bi, da amantmaje gospe Montel, eh, da v njih glasujemo eh, v sklopu. Ja, to vam bom k malu eh, predlagal. Se pravi, 58 je sprejet, 59 za. Se upravičujem. 56 je bil sprejet, 57 kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno. 58 gospoda Sarvame z uh, eh, oranjim amadmajem, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto tu glede na vse identične rezultate v zvezi s črtanje, črtanjem odstavkov ali delom odstavkov, predlagam, da so vsi amandmaji gospe Montel obravnavani kot zavrnjeni. V tem primeru je 61 zavrnjen, 62 zavrnjen, 63, 64, 65 zavrnjen, 68 prav tako, amandma 3, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. 69, 70, 71, 72, 73, vse to je zavrnjeno oziroma umaknjeno, 74 eh, umaknjen, 75 za, proti, kdo se vzdrži, sprejeto. 76 eh, zavrnjeno, 77 je uh, brezpredmeten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 amandma 3 eh, sprejet, da ostane brezpredmeten in na to 85, 86 zavrnjen. 87 za, proti, kdo se vzdrži zavrnjeno, 88 zavrnjen, 89 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 90 za brezpredmeten, 91 zavrnjen, 92, 93, 94, 95, 96, 97 zavrnjen, 98, kdo je za, proti vzdržan, zavrnjeno, 99, 100, 101, 102, 103 so brezpredmetni, 104, kdo je za, proti. To se vzdrži zavrneno 106, 7, 8, 9, 10 zavrnjeno, 111, kdo je za, proti, vzdržano zavrnjen, 112 zavrnjen, 113 brezpredmetno, 114, 15, 16, 17, 18, prav tako. Amandma 4. Kdo je za? Proti? kdo se vzdrži, sprejeto 119, zavrnjen 120, 21, 22, brezpredmeten 323, prav tako 124, zavrnjen 125, zavrnjen 126, zavrnjen 127, 128, zavrnjen 129, za proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno 130, brez predmetom 131 za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjen 132, 133, brez predmetom 134, prav tako 135, prav tako 136, kdo je za, proti. Kdo se vzdrži, zavrnjen. 137 zavrnjen, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146. Se opravičujem, 151, kdo je za? Kdo je za, proti, kdo se vzdrži, zavrneno. Na to so vsi ostali do 160, 161, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 so brezpredmetni, 171, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 172, zavrnjen, 173 do. do 182. Predsednik se upravičuje, 171 je, o tem smo že glasovali, 192, kdo je za, kdo se vzdrži, kdo je proti, kdo se vzdrži, sprejeto. Na to amandma 5. Kdo je za, proti, kdo se vzdrži sprejeto? 203. Kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži zavrnjeno? 218. Za, proti, kdo se vzdrži zavrnjeno? 225. Za, proti, kdo se vzdrži zavrnjeno? 227 za, proti, kdo se vzdrži, zavrnjeno, 229 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 231 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 233 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 232 prav tako, 242 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 245 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 248 za, proti vzdržani zavrnjeno, amandma 6 za, proti vzdržani sprejeto. 256 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 262 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 265 za, proti, vzdržani zavrnjeno, amandma 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 271 za, proti, vzdržani, zavrneno. 274 za, proti, vzdržani, zavrneno. 278 za, proti, vzdržani, zavrneno. 284 za proti vzdržani zavrnjeno, 285 za proti vzdržani zavrnjeno, 288 za proti vzdržani zavrnjeno, 292 za proti vzdržani zavrnjeno, 304 za proti vzdržani zavrnjeno. na to vodne izjave. Amandma 8 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 18 proti, 14 za, zavrneno. Amandma 11 za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 13 za. Trinajst je napaka. Petnajst. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrneno. Šestnajst. Za proti, vzdržani sprejeto, 17 za, proti, vzdržani sprejeto, 19 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma 1 za, proti, vzdržani sprejeto, 21 za, proti, vzdržani sprejeto. 22 je brezpredmeten, 23 prav tako, tudi 24, 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In bomo glasovali še v celotnem besedilu. Se opravičujem. Torej, glasovali smo o amandmaju 3, kar je povezano z amandmajem 75, to je treba popraviti. In sedaj bomo glasovali še o celotnem besedilu in to elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. sprejeto 30 glasov za, 2 proti. Čestitke poročevalcu Jancu Gajerju. Sedaj pa bomo nadaljevali z agencijo CDFOP. Madame Montel je l'auteur de très nombreux amendements. Gospa Montel je dejansko podala številne predloge sprememb, katerih namen je. Uh, ukinitev agencije in torej, če boste glatovali proti predlogom gospe Montel, proti prvemu, potem bomo sklepali, da vsi da tudi nasprotujete vsem ostalim predlogom gospe Montel, katere namen je vedno identičen in torej bomo tako se držali tega postopka. Zdaj pa predlog spremembe številka 9, gospa Montel, za proti vzdržani predlog spremembe je zavrnjen, torej vsi ostali njeni eh, predlogi, ki stremijo za črtanjem, eh, za ukinitvijo agencije, so zavrnjeni. Gremo na predlog 2 eh, za proti vzdržani sprejeto. Amandma 32 za <clears throat> proti vzdržani zavrnjeno. 43 za proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno, 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 49 za, proti, vzdržani, sprejeto, 3 je bil umaknjen, 50 je brezpredmeten, 51 za ustnim predlogom spremembe gospoda Srvama za, proti, vzdržani, sprejeto. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto, 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 67 za ampak predlog spremembe 4 je bil sprejet, zato 67 je brezpredmeten, tako kot tudi 68. <clears throat> Zdaj gremo na uh, predlog spremembe 5 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 149 za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 150 ne je brezpredmetno, 163 za. <clears throat> Ne, moramo še glasovati o nečem. 150. Glasujemo o 150. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno predlog spremembe 163 gospoda Sarvame za, proti, vzdržani sprijeto. Številka 6 za, proti, vzdržani sprijeto. 209 za, proti, vzdržani zavrnjena. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani sprijeto proti. Vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe. Osem za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj gremo na uvodne izjave. Predlog spremembe. Deset za, proti, vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa o celotnem besedilu eh, z elektronskim glasovanjem. Kaj pa vse ostalo? Ops, so prostite, <laughs> sem spregledal. Amendment numero 11. Predlog spremembe 11. Ja, jezikovni popravki 12 za proti vzdržani, zavrnjeno, 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 14, ne, to je brezpredmetno, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 1 za, proti, sprejeto. Predlog sprejme 20 za. Ne, ne, ne, brezpredmetno, ja, ker prejšnji je bil sprejet. 19 torej, prav tako brezpredmetno, 22 za. Ne, tudi to je brezpredmetno. <clears throat> Predlog sprejme 24 za. Proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj glasujemo o celotnem besedilu z elektronskim glasovanjem. Prosim, glasujte. Konec glasovanja.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 Številka 80 v francoščini vedno povzroča težave, ampak z predlogi sprememb gospe Montel smo izboljšali našo francoščino. Želel bi. Nous avions un problème de traduction, mais nous n'avons plus de problème de traduction. Ja, težave z tolmačenjem, očitno, s kanali. Jaz sem želel samo povedati, da so mi bili všeč predlogi spremembe gospe Montel, ker sem želel eh, se eh, na teh eh, predlogih sprememba učiti in izboljšati svoje znanje tujih jezikov, angliščine in francoščine. Imel sem težave, kako povedati v francoščini številko 80, ampak želel bi obrazložiti gospe Montel, da so njeni predlogi sprememba res neumni. In uh, torej, uh, to je pravzaprav uh, vse skupaj nesmiselno in naš, moj predlog vam in sekretarjatu je to, da se pogovorite z gospod Montel v zvezi s temi predlogi sprememb, zato da uh, enkrat za vse le prekinemo s takimi igricami, kajti uh, to nam jemlje veliko časa iz čisto neumnih razlogov in uh, torej. Uh, To je moj konkreten predlog, da nekoga iz sekretarijata eh, pošljemo, da se pogovori z gospod Montel in da se ji zahvalimo in da ji povemo, da pač eh, v njeni zaslugi zdaj se vsi učimo, kako eh, prevedemo določene številke v francoščino, in, ampak da od tega se nič več ne naučimo. V redu, bomo posredovali sporočilo gospe Montel. Včasih je gospod Montel med nami, ampak danes je očitno ni. Gospod Manka, izvolite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 sprememb ne bi šteli v statistiko, potem bi bilo vse v redu, vse pa ima svoj praktični namen. Ja, kazalniki uspešnosti nasilijo k temu, da optimiramo naše delo. Uh, Eh, in eh, včasih eh, to nas privede v prave pravcate smešne okoliščine in razmere. Naš poročevalec je podal tudi nekaj pripomb v zvezi z drugimi oddelki in to vse to ima določen strošek, dejansko določeno ceno. Kaj želite povedati? Izvolite. Pani Montanis, ko je treba tega popravek, kot už je, što zrobil je.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 Eh, da jo opozorim na določene težave. Gospa Montel se pač kandidira na volitvah v svoji državi in eh, eh, morda ravno zato se je odločila za to, da prepravi toliko predlogov sprememb. Upam, da se to ne bo več ponavljalo v prihodnje, ker se mi zdi dovolj zrelo in sem vas hotel opozoriti na to in se oproščam, če sem vam vzel čas. Dan. Ja. ja, ich wollte nur kurz sagen, also erstens. Na kratko, obstaja upanje, da se bo v dveh mesecih vse eh, nekako umirilo. No, govorimo tudi o povečevanju rejtinga kolegice. Eh, težko je presteti, prešteti vse te nove predloge sprememb. To prinaša seboj tudi veliko novega dela. No, vsekakor bi uh, se stvari spremenile, če bi zaštetje učinkovitosti uporabili druge agencije, če tega ne bi uh, počel sam parlament. No, mislim, da uh, bi mogoče na ta način uh, lahko hitreje ukrepali. Uh, prav imate, uh, lahko je prevesti besedo uh, črtati, ampak če pa imamo prekopirano besedilo, potem pa tukaj gre v stotine, v tisoče uh, brezkoristnih statističnih podatkov. Gospod Tarant, ja želel sem samo opozoriti kolega, da vsi mi moramo doliti, plačati določeno ceno za to, da lahko Francija ostane demokratična in eh, torej <laughs> pač eh, gospod Montel kandidira za francoski parlament in eh, se pač poteguje za določeno mesto. Ja, res je da pravica do predloga spremembe je neotujljiva pravica, ampak eh, kot povsod je treba to ustrezno uporabiti eh, za eh, ustrezne namene. Torej na sekretarjat, ki je izredno marljiv, se je, je stopil do gospe Montel in Dejansko gospa Montel eh, si je želela, da bi naš odbor razumel, da okolikšne mere so agencije drage za Evropsko unijo, zato predlagam, da naslednjič gospa Montel nam posreduje kratko sporočilo, v katerem bi bo zapisala, da vse to je izredno drago, ampak kar je še dražje, je to, da a, množimo predloge sprememb, ki jih je treba dati na voljo vsem a, eh, poslancem in to seveda nam vzame čas in veliko energiji. In eh, torej eh, vse to pomeni šikaniranje pravzaprav eh, za parlament. In seveda lahko uporabljamo ta postopek, ampak ne vem, če, če so ti razlogi dovolj utemeljeni. Zahvaljujemo vsem, ki ste nas opozorili na to. Morda, če gospa Monte bi bila bolj pogosto prisotna na sejah našega odbora, bi se lahko o tem pogovorili direktno z njo osebno. Vsekakor je dobro, da a, tako si damo duška in zdaj pa preidimo a, na naslednjo točko, Evropska fundacija za izboljšanje življanskih in delovnih razmer. Torej, gospa Montel je bila zelo plodna tudi pri tem In um, torej poskusimo združiti vse eh, predloge sprememb za črtanje eh, v, v, torej v en sam svežen in torej za njim samim eh, glasovanjem. Eh, konec koncev ti predlogi sprememb si ciljajo na to, da bi ukinili to agencijo in torej predlagam, da s tem, da se izrečemo v zvezi z predlogom sprememb številka 21 in hkrati tudi v zvezi z vsemi ostalimi predlogi gospe Montel, ki ciljajo na to, da se eh, črtajo določeni deli uh, besedila in torej ukine agencija. 206 je predlog spremembe, ki je nespremljiv. In bi vas prosil, da ste pozorni tudi na to. Torej 21 za, proti, vzdržani. V dobro ste sklenili, da zavrnemo ta predlog spremembe in tudi vse ostale njene predloge za črtanje. V redu, zdaj gremo na predlog spremembe. 34, gospod Sarvama, za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi amandma je bil umaknjen za proti vzdržani sprejeto. 36 je bilo, to je bilo umaknjeno, 37 je brezpredmeten, tako kot tudi 40, 41 za proti. Ja, tudi to je brezpredmetno v resnici. Gremo na predlog spremembe 3. Gospoda Gejerja za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe. 53, ampak je, tudi ta je brezpredmeten, ker je bil tretji predlog spremembe sprejet. Gremo na. Na predlog spremembe 4 se mi zdi, pravi predsednik, Predlog spremembe 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 160 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 5 <clears throat> za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Gremo zdaj na uvodne izjave. Predlog spremembe 8-9 sta brezpredmetna, predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 11, 12, 13 brezpredmetni, predlog spremembe 1 za, proti vzdržani, sprejeto. 14 je brezpredmeten, 15 prav tako brezpredmeten, 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa o celotnem besedilu, ki je bilo tako spremenjeno z elektronskim glasovanjem, glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je bilo sprejeto s 30 glasovi za, dva glasovoma proti. Čestitamo poročevalcu. Nimamo nikakršnih prenosov. Tudi o točki 14 in 15 eh, poročila gospoda Taranda nimamo ničesar povedati, ker zadeva prerasporeditve. S tem se je naše glasovanje zaključilo. Če nihče ne želi zaprositi za besedo, predlagam, da prekinemo sejo do 16. ure. Sejo bo takrat vodil ali vodila kdor bo pač želel uh, predsedovati, oproščam se, ampak jaz, sem, jaz uh, moram danes zvečer vrniti v Pariz. In uh, torej seja se nadaljuje ob 16. uri. Congratulations. Bravo, Voyage. Merci beaucoup. Courage.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 Euh, Kolegice in kolegi, predlagam, da nadaljujemo sejo, predsednik Artui eh, je moral, eh, se je moral posloviti in eh, zato imam to čast in dožnost, da vodim današnjo sejo, tako izjemoma pričnemo z našo javno predstavitvijo. O financiranju evropskih strukturnih in investicijskih skladov in povezavi med temi in drugimi investicijskimi skladi. Besedo bomo najprej predali našemu poročevalcu, gospodu Fernandešu. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Eh, mi je v veliko čast, da imamo vas tu kot predsedujočega. Eh, govoril bom v portugalščini. Sem eden tistih, ki menijo, da moramo imeti kohezijske in strukturne sklade, moramo imeti sklad za razvoj podeželja, moramo imeti Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo in tako naprej. Evropska, uh, Evropski sporazumi o partnerstvu so del tega. Potrebujemo ustrezne finančne instrumente in uh, skladni in instrumenti morajo biti koordinirani. Potrebujemo torej oboje, nič ne spodkopava drugega. Torej tukaj smo pred izzivom. In upam, da nam strokovnjaki lahko pomagamo pri tem trdem orehu. Potrebujemo strukturne in investicijske sklada, poleg tega pa potrebujemo tudi finančne instrumente. Kako lahko oblikujemo več sinergij, kako lahko bolje izkoristimo finančne instrumente in sklade, kako lahko dodamo več vrednosti, kako lahko bolje izkoristimo strukturne in investicijske sklade, kako lahko napredujemo. ne da bi spodkopavali finančne instrumente oziroma spreminjali naravo skladov. Finančni instrumenti so postali nek moden pojav, ampak kljub temu menim, da so tudi strukturni in investicijski skladi še vedno pomembni, da imajo svoj prostor. Odgovor na vprašanje ni vedno enak mogoče je stvari težko razložiti, recimo pri nas na portugalskem, praktično nimamo na voljo denarja iz strukturnih skladov za infrastrukturo. Pri nas te sklade uporabljamo pre, predvsem za pospeševanje gospodarstva, usposabljanja podjetij, pravzaprav v strukturnih skladih niti ni sredstev za uh, financiranje infrastrukture. Tako da potrebujemo finančne instrumente in te instrumente je treba izkoristiti in uporabiti. Kar nekaj vprašanje, na katera bi želel odgovore. Mislim, da moramo bolj preučiti finančne instrumente. Imamo FC in zanima nas, ali EFSO počne to, kar je počel instrument za povezovanje Evrope, ali pa gre za nekaj, kar je podobno eh, obzorju 2020. Imamo finančni instrument za okolje, za ustvarjalno Evropo in tako naprej. Torej, mogoče preveč razrežemo torto, preveč fragmentiramo finančne instrumente. To je moje vprašanje. Treba je zagotoviti, da se ustrezno odzovemo na potrebe po investicijah v Evropi. FC doslej prinaša pozitivne rezultate v okviru uh, investicijskega okna in pa okna eh, za um, mm, MSP. -je. V zadnjem primeru je učinek uh, precej oprijemljiv, viden, uh, Več kot 400 tisoč podjetij je že podprtih z EFSI-jem. Platforme delujejo, kako lahko izboljšamo, okrepimo te platforme. Veliko je tudi čezmejnih podjetij, eh, projektov, ampak eh, želeli bi še povečati njihovo število. Ti projekti so bistveni recimo za energetsko unijo, kako lahko izboljšamo te projekte, kako lahko eh, Eh, izboljšamo uporabo obstoječih instrumentov in strukturnih skladov, glede na cilje, ki jih imamo pred seboj. Potem pa še tukaj vprašanje v zvezi eh, z geografsko koncentracijo. Torej, EFSI mora biti na voljo tudi na države, ki imajo koristi od kohezijske politike. Kako lahko zagotovimo, da se to zgodi? Okrepiti Biti je treba dodatnost, ta mora upoštevati lokarno, lokalno realnost. Učinek projektov ni v vseh državah članicah enak. Prav tako učinek ni enak v posamičnih regijah. Treba je upoštevati lokalne specifičnosti. Preučiti je treba dejanski učinek in to je del dodatnosti. Biti moramo pametni, modri. Včasih je treba sprejeti kakšno izjemo, včasih moramo imeti določene spodbude znotraj same ureditve eh, za države članice upravičene do kohezijske politike, tako da se EFSI bolje izkoristi. Ne vem, koliko časa imam predsedojoči. Bon. Alors, te... Koliko časa pač potrebujete, izvolite. Hvala lepa, bom nadaljeval v portugalščini. Vprašanje dodatnosti je zelo pomembno. O tem sem tudi želel spregovoriti. Pri dodatnosti moramo upoštevati lokalno realnost. Ampak mislim, da se to ne zgodi vedno. Zlasti, če si pogledamo Evropsko investicijsko banko in pa predhodno selekcijo projektov. Nekoliko smo zaskrbljeni glede vključevanja manjših projektov. Evropska investicijska banka, kar zadeva EFSI, običajno želi financirati le projekte, ki stanejo 50 tisoč evrov ali več. Dejstvo pa je, da lahko tudi manjši projekti imajo ogromno vpliva in učinka. Torej, mislim, da bi morala Evropska investicijska banka podpreti tudi manjše projekte in jih upoštevati. Na začetku sem bil morda nekoliko eh, provokativen, vidim pa, da je bilo veliko, upravljenega veliko koristnega dela. Dovolite mi še zadnjo pripombo. dejstvo je, da je treba sredstva nekako dodeliti. Sam sem proti strogemu dodeljevanju. Razumem pa, da ko govorimo o klimatskih ciljih in pa ukrepih, eh, moramo imeti neke vrste horizontalni cilj. Kar zadeva eh, pregled uredbe OECD-u. Dobili bomo Eh, FC2 eh, in zanima nas, kakšne predloge bi lahko vključili v ta FC2. Ne želim biti kontraproduktiven. Dejstvo je, da nekatere spremembe spodbujajo rast in pa gospodarstvo, ampak včasih je treba preučiti eh, projekte in pogledati, če so gospodarsko trajnostni. Včasih potrebujemo izjemo od pravil, Eh, ki se nanaša na pakt stabilnosti. Potrebujemo torej odstopanja, ko gre za te projekte, ki imajo ogroman vpliv na rast in gospodarstvo. Eh, Hvala, gospod Fernandež, za vašo uvodno predstavitev in za neke vrste vprašanje, ki ste ga zastavili in eh, tudi za spodbude, ki ste jih izrekli, kajti eh, gre za nek poziv, ki ste ga posredovali. Zdaj pa bomo prišli na naše poročevalce, na naše govorce in uh, upamo, da nam bodo lahko zagotovili določene odgovore na vprašanja, ki jih zastavil gospod Fernandez. Predajmo besedo gospodu Fombreski, ki je direktor pri Evropski komisiji na generalnem diktoratu regijo. Izvolite, imate besedo. Uh, thank you, chair. Thank you, uh, and, uh... Hvala predsedujoči, hvala za povabilo vsem vam, spoštovanim članom parlamenta. No, vsekakor nisem v položaju, da bi lahko odgovoril na vsa ta vprašanja, ki jih je postavil poročevalec. Predlagam pa, da nakratko predstavim, kje smo na področju izvajanja strukturnih skladov v, trenu, v tem trenutku, potem bi se nakratko dotaknil tega, kar smo se naučili, kaj je treba torej v prihodnje spremeniti, na koncu pa še par besed o sinergiji, o komplementarnosti med strukturnimi skladi. Mislim, da je to eh, še najbolj pomembno za Evropski sklad za strateške naložbe EFSI. Torej, najprej bi predstavil, kje trenutno smo. Treba je razlikovati med dvema vrstama programov. Prvi programi so tisti iz prejšnjega programskega obdobja od 2007 do 2013. Ti se zdaj končujejo. Države članice so pred nekaj tedni predložile zadnje zahtevke za plačila v dokumentih za zaključek in če si pogledamo tale graf, vidimo, da so skoraj da vse države članice uh, dosegle nivo 95 odstotkov pri izvanju. Uh, Grčija je izjema, Grčija je bila deležna specifičnih eh, pravil zaradi gospodarske in finančne krize. Potem imate tam le še Hrvaško, ki je nekoliko eh, niže, zato ker se je Evropski uniji pridružila šele leta 2013, tako da eh, imajo nekaj več časa za trošenje denarja. Zgodba je torej zgodba o uspehu. Tudi, če se pogledamo podatke v izvajanj, o izvajanju v smislu dosežkov ko dobimo informacije od držav članic, morajo te poročati tudi o fizičnih rezultatih in dosežkih. Torej, iz programov eh, vemo, doslej, da je bilo oblikovanih več kot 1,2 milijonov eh, delovnih mest, več kot 15 milijonov delovnih mest, dodatnih gospodinstv ima zdaj dostop do širokopasovnih omrežij zaradi naložb, ki so bile podprte strani strukturnih skladov v obdobju 2007-2014. No, ko pa gre za program 2014-2020, za trenutni program, pa rezultati še niso tako pozitivni. Kajti, če si pogledamo o stopni izvrševanja, finančnega izvrševanja na ravni Evropske unije, gre za izdatke iz proračuna. Verjetno tale odbor zelo dobro pozna to vprašanje. Leta 2016 nismo dosegli eh, rezultatov, torej nismo izkoristili celotnega proračuna Evropske unije, ki je bil na voljo. No, če pa si pogledamo situacijo na terenu, pa lahko vidimo, da prihaja do ogromnega pospeševanja v smislu izbranih projektov. Vemo, da vedno, ča, vedno traja nekaj časa, preden se za projekte potem eh, predložijo zahtevki komisiji in to je potem povezano s proračunom Evropske unije. Če si pogledamo trenutno štetje, eh, več kot 180 eh, milijard evrov projek vrednosti projektov je bilo izbranih in se izvršujejo. Če si pogledamo tale graf, to ustreza eni tretjini skupnih dodelitev. Vidimo pa tudi, da prihaja do precejšnjih razlik med državami članicami. Nekatere so zelo napredne pri izbiri projektov, druge pa zaostajajo. Tako da je tukaj nekaj dela, da se zagotovi pospeševanje izvajanja programov. Kakšni pa so razlogi za te zamude, za te odloge? Eden glavnih razlogov je tudi dobra lekcija za prihodnje. In sicer gre za pozno sprejetje zakonodajnega okvira. Do tega je prišlo sredi decembra 2013 in to je potem povzročilo zamudo pri začetku novih programov, kar pomeni, da naslednjič, torej leta 2020, se, se moramo potruditi, da se izognemo takim zamudam. Potem je tukaj še eno pomembno vprašanje za nas. Gre za to, da se novi zakonodajni okvir precej osredotoča na kakovost, veliko bolj kot pa prejšnji. Ampak to očitno pomeni, da upravljavci programov morajo praviti tudi nekaj dodatnega dela, preden lahko predložijo zahtevke za plačilo komisiji. In to spet pomeni, da potrebujemo kar nekaj časa vnaprej, preden eh, se komisiji predložijo zahtevki za plačilo naložb. No, potem pa še ena zadnjih stvari, ki pa je ravno tako pomembna in sicer kar nekaj zakonodajnih sprememb je, s katerimi nismo prav uh, zadovoljni. Recimo, zdaj imamo na mesto dvoletnega troletno obdobje za uh, avtomatično dodeljevanje. Uh, tudi uh, to je problematično za, za organe. Uh, kajti dosti krat se spopada s pomankanjem uh, upravnih zmogljivosti in kadrov. administracije ne morejo delati dovolj hitro. Kaj to pomeni? Ena od prednostnih nalog za leto 2017 je, da sodelujemo zlasti s tistimi državami članicami in upravitelji programov, kjer opažamo, da so relativno počasni, da je treba stvari pospešiti. Treba je torej uh, tesno spremljati dogajanje. Včasih je treba sprejeti specifične ukrepe za eh, pomoč tem upravam, uh, včasih moramo spremeniti napoved glede plačil in glede proračuna, ki je potreben. Eh, potem pa še ne nazadnje, še ena stvar. Eh, gre za odprto podatkovno platformo, kjer lahko v realnem času spremljate izvajanje na terenu. Tako lahko imamo tudi primerjalne analize, medsebojne pritiske med državami članicami. Eh, kajti vse to, vse to vprašanje implementacije zdaj je predvsej pregledno. Tako pridem do naslednje točke. Kakšne so naše zamisli za prihodnje s tem v zvezi? Kot veste, komisija je začela s premislekom o prihodnosti Evrope naslednji korak bo dokument uh, v zvezi z dokumentom, uh, v zvezi s financiranjem. To bo verjetno uh, konec junija, tam bomo pripravili neke vrste scenarij za prihodnje, ampak kot sem že povedal, ne pričakujemo, da bo zakonodajni okvir uh, po letu 2020 predstavljen pred letom 2018, tako da potrebujemo še nekaj časa. Seveda pa nas veseli tudi, da eh, prejemamo predvsej povratnih eh, informacij od vas. Eh, Evropski parlament je eden od sozakonodajalcev in ta nam bo pomagal pripraviti naslednji zakonodajni okvir. Še eno vprašanje, ki je vedno v naših mislih, je poenostavitev sistema upravljanja. Nekaterih, na nekaterih področjih smo verjetno šli predaleč in verjetno je napočil čas da poenostavimo zakonodajo, tako da zmanjšamo obremenitev upraviteljev programov, s tem pa zagotovimo več prožnosti. To je globoko v naših mislih. Eh, pojavlja pa se tudi vprašanje, v kakšnem smislu eh, oziroma v kakšnem obsegu je smiselno modificirati sistem upravljanja. Nekaj kritik je slišati v zvezi z deljenim upravljanjem eh, strukturnih skladov, ampak če bi spremenili način upravljanja, bi s tem sprožili verjetno precej sprememb, negotovosti in zamud. Tako da se dejansko postavlja vprašanje, ali ne bi bilo bolj pametno, da na mesto eh, reforme sistema rečemo, najboljša reforma je reforma, ki je ni. Organi v državah članicah zdaj poznajo pravila in mogoče bi bilo dobro, če bi enostavno lahko prenesli uh, ta sistem upravljanja na mesto, da ga popolnoma renovirajo. To pa je še vedno stvar razprave med komisijo in drugimi deležniki. Tako zdaj pa pridem do zadnje točke, gre za sinergije z drugimi instrumenti. Prva stvar, ki bi jo tukaj omenil, je, da je pomembna kombinacija z drugimi finančnimi instrumenti Evropske unije, vključno z EFSI-jem. In ta kombinacija je že možna. Ampak uredbo strukturnih eh, skladih je bila sprejeta, preden je bil oblikovan EFSI in začel delovati. Tako da imamo zdaj številne kombinacije, ki trenutno niso možne, vsaj ne v trenutnih okoliščinah. Zato smo pripravili predlog Omnibus. Ta predvideva dodatne možnosti za kombinacijo različnih skladov, sredstev, kajti eno glavnih vprašanj povezanih z EFSIM je, da obstajajo določene regije oziroma deli Evrope, kjer je EPSI eh, težko izvajati, ker je tveganje previsoko. Zamisel predlagane spremembe je, da bi imeli strukturne sklade, s katerimi se EPSI lahko kombinira, tako da bi prevzeli tveganje, projekti bi bili taki, da bi bilo možno vključiti tudi banke. Uh, Tega pa prej eh, ni bilo mogoče storiti. Imate kakšno vprašanje? No, skoraj da sem že pri koncu. Samo še par stavkov mi dovolite. Nekoliko smo bili presenečeni glede negativnega stališča sveta in parlamenta na to temo. Ko, ko, je, ko smo prvič predstavljali Eh, te zamisli pred eh, odborom parlamenta, je bil odziv nekako mlačen. Zdelo se je, da predlog komisije preveč podpira EFSI in gre preveč na škodo uh, skladov. No, zdaj pa smo prepričani, da tako uh, pri svetu in parlamentu lahko pričakujemo eh, podporo za predlog komisije. Za nas je to izredno pomembno, kaj ti želimo, da bi te nove kombinacije delovale in to čim prej. Zato si tudi želimo sporazuma, dogovora pred koncem tega leta. Naj ponovim še enkrat. Za nagrad za nas ne gre za to, da bi imeli FC uh, eh, na škodo strukturnih skladov. Ne, gre za to, da kombiniramo obe možnosti v tistih časih, ki so težki, ko imamo malo javnih sredstev, eh, kajti nekatere regije, ki sicer ne bi imeli dostopa do EFSI-ja, ker se zasebni naložbeniki obravnavajo kot preveč tvegani, te regije bi torej. Uh, lažje prišle do sredstev. Hvala lepa za vašo pozornost. Merci. Hvala lepa, mm, gospod Vombreska. Dovolite, da podam svoj osebni svoje osebno razmišljanje. Mislim, da bom moral zamenjati očala, ker uh, od tu bi potrebovali pravzaprav uh, povečevalno steklo, zato da vidimo, kaj je prikazano na vaših grafih, vsaj od tu, kjer jaz sedim. In torej mimo tega pa uh, upam, da gospod Fernandez bo uspel najti v vaši predstavitvi videti določene aspekte, ki, eh, s katerimi se vi odzivate na njegovo vprašanje. Jaz osebno tega nisem eh, zasledil. Prehajamo zdaj na naslednjega govorca, eh, gospoda Škorno, direktorja za partnerske sporazume, e-, evalvacijo in strategijo pri Ministrstvu za regionalni razvoj Češke republike. Izvolite, imate besedo. Ladies and gentlemen, uh, dear colleagues. Gospe, gospodje, kolegi, gospod predsedujoči, gospod poročevalcem, hvala lepa, da lahko predstavim svoje stališče v zvedi s kohezijsko eh, politiko. Hvala kolegom, da ste me povabili v odbor za proračun. V predstavitvi bom skušal odgovoriti na postavljena vprašanja. Najprej je treba izpostaviti vlogo kohezijske politike Potem pa bom predstavil še novice z terena in pa izvajanje za prihodnje. Treba je izvajati v rezultat usmerjen proračun Evropske unije, potrebujemo robustno politiko, to je bistven vidik za načrtovanje, reprogramiranje v kontekstu sprem, sprejemanja sprememb. Torej, potrebujemo neke vrste zrcalo. Kohezijska politika je glavno javno sredstvo za rast v Evropski uniji. Tako je bilo v zadnjih desetletjih, tudi v obdobju krize je bila ta politika izredno pomembna. Kohezijska politika ima svoje glavne namene, ki jih poznate, ampak naj to še enkrat povdarimo. Politika je izredno vidna na terenu, prispeva k boljši integraciji Evrope. Gremo nazaj, da vidimo, če bo to delovalo. Uh, yeah. okay. good, good. Uh, opozorili bi vas na dejanske spremembe, ki se izvaja preko hezijske politike, recimo na češkem. Dogaja se na vseh nivojih. Gre za projekte z dejanskimi učinki, izpolnjujemo glavne cilje kohezijske politike. Kohezijska politika pa hkrati izboljšuje, ja, izboljšuje javno upravljanje, strateški pristop, horizontalna partnerstva. To verjetno niso glavni nameni te politike, so pa to pomembni uh, cilji, ki se jih lahko doseže. Uh, naj vam pokažem še nekaj podatkov v zvezi s tem. Prva slika kaže konvergenco posamičnih regij v zvezi uh, Eh, z BDP-jem na posameznika. Gle, gre za eh, to, da smo imeli precej višji odstotek leta 2015, manj je bilo brezposelnosti. 34 odstotkov vseh uh, naložb izhaja iz skladov ESIF, kar pomeni, da se izboljšuje konvergenca Češke republike. Potem je tukaj še eh, slika o finančni podpori in številu projektov. Eh, lahko vidite, kakšne so izboljšave. Povečuje se število projektov, dodeljenih sredstev. Gre za tri obdobja od 2008 do 2012 in potem 2016. Leta 2016 lahko vidite da smo imeli več kot 36 milijonov evrov in več kot 72 tisoč projektov. Potem še ena slika, ta se nanaša na primere učinka, koliko novih delovnih mest je bilo oblikovanih, koliko Eh, železnic, kilometrov železnic in pa cest. To so zelo pomembni podatki. Češka republika je namreč sredi Evrope pomembna tranzitna država. Potem so tukaj še rezultati v povezavi eh, z MSP-ji, potem so tukaj rezultati v zvezi z usposabljanjem. Vse to lahko preučite podrobneje kasneje. Pripravili smo tudi letak in pa knjižico ki je na voljo uh, ob vhodu, tako da tam lahko najdete še več podatkov. Tole je torej primer za MSP-je. Potem pa so tukaj še pomembni učinki prelivanja kohezijske politike. To je tipično za kohezijsko politiko kot tako. Gre za prelivanje iz sektorja v sektor v okviru nacionalnega gospodarstva. Poleg tega pa so tukaj še učinki prelivanja v okviru uh, držav Višegrajske skupine in pa v okviru držav EU15. Tukaj se vidi velik učinek kohezijske politike čez gospodarstva Evropske unije. Recimo BDP eh, držav članic EU eh, e 15 se je povešal za par odstotkov. 706 milijard evrov uh, je znesek, ki ga uh, Eh, države članice uplačujejo v proračun Evropske unije. Seveda so tukaj eh, vedno eh, pozitivni učinki tudi na področju vodnega gospodarstva, prevoza, vrčevanja z energijo in tako naprej in tako dalje. To vse kaže učinke prelivanja, ki jih povzroči Eh, kohezijska politika, pa ne samo znotraj eh, držav Višegrajske skupine, temveč tudi med ostalimi starimi državami članicami. Komisija vedno pripravlja tudi ekspost vrednotenje za sklad RDF in vidimo, da so rezultati tukaj podobni. Kakšno je trenutno stanje na Češkem? Par številke pomembnih. Nadaljeval bom na splošni ravni za Češko republiko. V javnih razpisih imamo 83 odstotkov glavnih dodelitev. Skoraj da 80 tisoč projektov je bilo odobrenih predloženih je bilo uh, 68 odstotkov vlog v zadnjih uh, četrtletjih se povečuje količina uh, razpisov. Programiranje oziroma programsko obdobje se razvija, to je pomembno omeniti zdaj v primerjavi s, pre, s predhodnimi obdobji imamo drugačno politiko. Upoštevati je treba mnogo novih elementov, novih določ, poredb. V letih 2014-2012 eh, prihaja in bo prišlo do reforme realne politike in to je treba eh, imeti v mislih. Tukaj so novi elementi, recimo uh, eh, eksante, kondicionalnost. Uh, to smo morali upoštevati do leta 2016 in v tem uspevamo. Potem je tukaj še ekohezija, tematska koncentracija. To povzroča težave pri izvanju, kajti imamo eh, na desetine pravil za upravljanje dodelitev glede različnih tematskih ciljev. Potem imamo nova integrirana urodja, Mm, postopek eh, imenovanja, nekatere določbe, OFN in tako naprej. To vse moramo poštevati. Poštevati pa je treba tudi sistemske spremembe, kot je uh, okvir uspešnosti. Gre torej za precejšno kompleksnost in uh, temeljimo na reformih, hkrati pa moramo poštevati tudi to zapletenost, uh, pravil in mislim, da je to tista točka, ki jo je treba v prihodnje ukrepiti in pa izboljšati. No, zdaj pa še nekaj, kar je bistveno, kar verjetno vpliva na celotno kohezijsko politiko. Gre za obseg zakonodaje in smernic. Ta se je dvakrat povečal v primerjavi z letom 2013. To pa povzroča, da je politika predvsej bolj eh, zapletena in zato je nemogoče, da bi bili stotno eh, odlični in hitri pri odzivanju. Tudi izhodišče, začetna točka izvajanja je, bilo, je bila odložena, uh, kajti obdobje pogajanja je precej dolgo trajalo, preden je bilo zaključeno. To so torej najpomembnejši faktori, ki jih je treba razrešiti, preden se začnemo pogovarjati o okviru za naslednje obdobje. Kakorkoli že, naučili smo se lekcij uvedli smo nekatere spremembe, zmanjšali smo število operativnih programov, oblikovali smo poenoteno metodološko okolje in sistem spremljanja, razvili smo eh, integren sistem upravljanja tveganja, obladovanja tveganja, uvedli smo eh, protikorupcijske ukrepe. To je bilo na strateški ravni, na operativni ravni pa smo si postavili cilje, v povezavi uh, s projekti in pogodbami, ki jih je treba doseči do konca leta. Zdaj smo nekje pri 40-50 odstotkih, ki naj bi jih dosegli uh, letos. Eno leto prej smo imeli odstotek 75, uh, eh, smo imeli nivo 75 odstotkov. Poleg tega pa koordiniramo tudi sistem napovedovanj v zvezi s tem, kako se dodelitve načrtujejo, kje lahko pričakujemo težave in tako naprej in tako dalje. Tega smo se torej naučili, to so novi ukrepi, ki smo jih uveljavili v tem obdobju. Zdaj pa bi se dotaknil še sinergij mm, z drugimi orodji. Torej ta orodja vzpostavljamo zato, da omogočimo več sinergij med skladi FC in pa. Uh, drugimi instrumenti. Tukaj nismo vedno dosledni treba je upoštevati institucionalna pravila, finančna pravila. Čas je gre za dva različna svetova. Želimo podpreti sinergije, zato uh, določamo neke osnovne smernice, oblikujemo mehanizem uh, koordinacije med različnimi pravili. Poleg tega imamo uh, širok skupek uh, akterjev, ki se ukvarjajo s kladjevci e in drugimi centralno upravljenimi programi. Centralno upravljeni instrumenti so upravljeni strani različnih organov na Češkem. Tako da smo morali povabiti tudi vse te partnerje za isto mizo in se z njimi pogovoriti, kaj lahko storimo bolje. Tole pa vam kaže, nekaj primerov sinergij, eh, s katerimi se trenutno ukvarjamo. Eno je operativni program za raziskave in razvoj eh, in pa Horizont 2020, gre za projekt Hilase. Mm, tukaj bo upleten center za odličnost na področju laserskih tehnologij. Potem še en primer, operativni program Eh, za podjetništvo, inovacijo in pa konkurenčnost in pa Clean Sky 2. Ta dva želita zagotoviti sinergije, da se najde prostor za uporabiti tako imenovane eh, sinergijske označbe za čisto nebo dve. Eh, mogoče bomo imeli še en ločen razpis za ta projekt. Potem so na voljo tudi informacije o omejitvah, ko gre za centralno upravljanje programe. Gre za dva različna svetova, ki jo je treba približati, kot smo povedali že prej, zato je treba poznati osnova dejstva in pa razloge za nje. Včasih zahteve gredo v nasprotni smeri, ne, ne poenostavljajo zadev tako da skušamo zagotoviti boljšo sinergijo, boljše upravljanje, recimo, ko gre za državno pomoč, ko gre za režim nadzora, spremljanja dopustnih stroškov, eh, sistemov in te časih nam pomankuje informacij in ravni projektov, ko gre za centralno upravljene eh, programe. To so vse uvire, o katerih se je treba pogovarjati in uh, moramo se medsebojno povezovati. Treba je povezovati tudi te dve orodi. Včasih se postavlja vprašanje, ali bi morali biti ti centralno upravljeni uh, eh, programi enostavno druge uh, narave. V nekaterih primerjih se sprašujemo take stvari. Izpostavil bi vlogo skladov FC pri skupnem upravljanju. Gre za osnovni uh, vir sredstev za razvoj regij, gre za politike, ki so dolgoročno usmerjene v različne projekte. Funds, pri nekaterih skladih, kot je FC želi Češka republika, uporabiti oziroma uh, uporablja jasno uh, ocenjevanje, vrednotenje. Omenil bi še dodatnost in pa geografsko porazdelitev sredstev. Tukaj lahko vidimo, uh, kakšne so razlike. Predvsej velike so. Uh, Well, I will speed up. Uh, the last, last point is uh, con uh, connecting to future. No, potem pa še povezava s prihodnostjo. Naučili smo se svoje vloge, imamo znanje, vemo, kaj treba storiti, zavezani smo spremembi sistema. Sprememba pomeni poenostavitev za prihodne. In uh, To moramo poštevati, ko oblikujemo okvir za prihodnje. Naj se še dotaknem parih elementov, ki so pomembni za prihodnje. Ne samo za, za Češko republiko, tudi za druge. Potrebujemo strateško vizijo do leta 2030, potrebujemo cilje, potrebujemo usmeritev, potrebujemo tematsko usmeritev. To je bistveno potrebujemo reformo kohezijske politike, čeprav še nimamo nekih jasnih dokazov o ključnih elementov, elementih reforme. Vimo, vidimo pa, da prihaja do razvoja dogodkov na strateški ravni in to je naše osnovno izhodišče. Programsko obdobje do leta 2020 je naše tretje programsko obdobje in včasih se nam zdi, da smo vedno na začetku, da začenjamo z novimi določbami, novimi pravili, novimi elementi. Dreno upravljanje je glavno načelo kohezijske politike, to je, to je skupna zaveza, s tem moramo nadaljevati. Hkrati pa to tudi izboljšati. Potem je pomembna tudi poenostavitev, potrebujemo nov okvir na podlagi izkušenj, eh, tako zagotovimo boljšo učinkovitost in usmerjenost v cilj. To je res ključnega pomena. Ne smemo pa paralizirati naše. Eh, investicijske politike s tem, da imamo preveč nekih pogojev in pravil? Time, uh, two... No, na koncu pa še dve stvari, ki se mi želijo omeniti. Vnaprej moramo biti pripravljeni. Zakonodajni svežen o novem okviru mora biti čim prej na voljo. Maja 2018 je zadnji rok, kajti sicer se bomo soočali z enakimi problemi kot za sedanje programsko obdobje. In tale zadnji slajd pa uh, vam kaže, kje lahko vi dobite več uh, podatkov za Češko eh, republiko. Kot sem povedal, knjižice s temi podatki so na voljo uh, pri vhodu. Hvala za vašo pozornost. Uh, Hvala lepa. Za vašo predstavitev ki je bila zelo izčrpna, zelo dobro argumentirana. Sedaj pa dajem besedo gospodu Manki, ki se želi oglasiti. Izvolite. Obidvom timto prezentacijam eh, kratko dotkol. Hvala lepa. Na kratko bi spregovoril v zvezi z obima predstavitvama. Govorili ste o kombinaciji evropski, evropskih strukturnih skladov in skladom EFSI. Potem ste rekli, da je bil odbor regij najprej proti temu. Ne zdi se mi prav, da se sredstva iz enega sklada prenašajo v drugega. Predlog omnibus govori o tem, da se lahko določena sredstva, ki preostanejo, načeloma prenesejo določeno državo. Lahko se zgodi, da v neki državi neka sredstva ostanejo in praviloma bi lahko ta sredstva potem šla v bogate regije. Menimo, da to ni ustrezno. Ampak. Našli smo rešitev, na podlagi katere lahko ta sredstva pod določenimi pogoji uporabimo tudi v okviru financiranja EFSI in tako rešitev bi na koncu lahko podprl tudi odbor regij, ko že govorimo o omnibusu. Potem pa še ena stvar. Gledam na svoje, svoje gradivo, zapiske. Gre za vprašanje poenostavljanja pravil ali naj jih poenostavljamo zdaj, ko države članice ta pravila že dobro poznajo in so se jih navadile. Torej, ne želimo komplicirati v zvezi s temi pravili, ampak če si pogledamo, je dejstvo tako, da si prejemniki želijo poenostavitev, manj birokracije in to bi pomagalo tudi pri vrčevanju sredstev. Če bi imeli recimo manj preverjanj in podobno. To so seveda normalne stvari, ki si jih vsi želimo, tako da recimo uh, županu ni treba vsake dve ali pa tri leti izvajati uh, preverjanj in revizij. Mislim, da si to želimo vsi. Potem smo govorili tudi o tem, kakšni so problemi. Rekli smo, da je izvajanje počasno. Pravite, da ni dovolj projektov, da ni dovolj upravnih zmogljivosti. Ali je komisija opravila določeno analizo? podatki, ki jih imamo na voljo, so prišli dokaj pozno. Mogoče je tudi to odvrnilo ljudi. Ko sem bil župan, se mi je ta situacija zdela zelo negativna. Moji kolegi so že mislili, da ne bodo več gradili mostov na ta način, kajti uh, tudi po dve leti so morali čakati na določena plačila, ampak dobro, tudi to je treba vzeti v poštev. Toliko z moje strani, hvala lepa. Uh, hvala lepa. Kolega Manka. Kolega Olbrih želi besedo. Hvala lepa, predsedojoči. Morda nam bo to povedal zadnji govorec v sklepnih mislih, ampak um, rad bi se samo odzval na to, kar smo slišali. Moramo razumeti, za kakšno razpravo gre v odboru regi in kakšna je sedanja situacija. Prvič, prvo vprašanje naše in pa poročevalca je, zakaj eh, imamo EFSI, čemu služi. V začetku je bilo govora o tem, da je ta sklad namenjen najbolj tveganim projektom. Sedaj pa se govori o tem, da so nekateri projekti preveč tvegani, ampak čemu potem EFSI služi. Razumem eh, trojni A za, za EIB. Eh, ampak eh, tu pa. Torej, razumem, da EIB pravi, da ne želi FCE zato, ker je pretvegano. Ampak zakaj eh, potem imamo EFSI? Danes govorimo o odnosu med EFSI-jem in drugimi inštrumenti in dejanski problem odbora regije v parlamentu ni EFSI, temveč ali želimo vzpostaviti komplementarnost ali želimo da se neporabljena sredstva prenesejo na EFSI. In to je problem omnibusa. Pri omnibusu je ta ideja komplementarnosti pravilna, ampak ali to pomeni, da lahko eh, uporabljamo to mm, strategijo, da se neporabljen denar daje EFSI-ju. Torej, kakšna je razlika med EFSI-jem in drugimi skladi? Zato, ker so pogoji drugačni, naprimer med skladom ESI in EFSI. Sicer potrebujemo primerljive zahteve, naprimer pri državni pomoči. Če imamo sredstva, ki prehajajo iz kohezijskega sklada v EFSI, potem pomeni, da bomo neko prošno naslovili na EFSI, ker bo tam lažje pridobiti sredstva, ker je postopek preprostejši. V odboru regi imamo težavo pakta stabilnosti v odnosu naprimer do kohezijske politike. Ali imamo uh, enako upravljanje vseh eh, skladov, kajti če, ne, če imamo EIB eh, eh, management enega sklada in management drugih organov drugega sklada, kako lahko potem prenašamo sredstva iz enega na drugega. Vprašanje terena je naslednje, ali imamo zelo jasno, jasna orodja, če nekdo vpraša, kje je denar, ali je denar v EFSI-ju ali v ESIF-u. Ali je to jasno? Ali se lahko obrnemo na enega ali na drugega, če imamo različne zahteve? To je velika zmeda. Mislim, da bi potrebovali tu več jasnosti. Morda nisem dovolj obveščen, ampak pripričan sem, da potrebujemo jasen odgovor za koristnika mora biti zelo jasno, eh, kakšni so pogoji dostopa do teh sredstev in ne samo AAA. Eh, Hvala lepa, gospod Olbricht. Ne vem, kako bi nadaljevali z delom. Ali imaš še kdo vprašanja? Dobro, potem želite razpravo zdaj. Sicer me skrbi, da ne bomo imeli dovolj časa za ostale predstavitve. Torej, sedaj formalno prosim, da nadaljujemo z zadnjima dvema predstavitvama, potem pa bomo nadaljevali z razpravo. Se pravi, dajem besedo gospodu Jor Jorgeju Nunesu Ferreru, ki je neodvisen svetovalec v Centru za evropske politike. Ja, torej, delam za CEPS in sem tudi svetovalec, kajti želim delati na eh, realnih projektih, želim jih preizkusiti, zato da vidim, kako skladi delujejo ne samo v teoriji, temveč tudi v praksi. Vprašali ste mi, če imam odgovore. Tudi o tem bom govoril, o tem, kar ste omenili, to povzroča nekaj težav, ampak v desetih minutah ne bom mogel odgovoriti na vprašanje. Imam kratko predstavitev, predstavil bom glavne vidike, na to pa bom tudi podal oceno EFSIA 2 nič z vidika CEPSA. To je vprašanje, na katerega malo ljudi lahko odgovori, ampak nekaj odgovorov imamo. Torej, ESIF in povezava z drugimi uh, naložbenimi skladi. Prebral sem Omnibus in uh, to je res preveč uh, omni za me. Raziskovalci ne radi berejo uh, to vrstne dokumente. Če bodo prosojnice delovale, potem bom lahko predstavil predstavitev. Torej, kaj so glavna vprašanja, eh, čemu služi EFSI, eh, čemu služi ESIF, eh, kakšne so povezave. Če preberete zakonodajo, lahko rečem, da je veliko boljša kot vse, kar smo videli, naprimer, v mestnem pregledu 2010. Tu imamo dejansko predloge, ampak še vedno obstaja precej vrzeli in veliko poenostavitev lahko vodi v eh, težave v prihodnosti. Bom pojasnil, zakaj gre. Kaj potrebujemo? Potrebujemo proračun, ki se lahko odzove na mm, sodobne potrebe. Potrebujemo integrirano načrtovanje. Eh, potrebujemo integracijo različnih orodij, različnih skladov, zato da se lahko odzovemo na stvari skupaj, na raziskave in razvoj, na brezposelnost, na infrastrukture. Te kombinacije so precejšna novost in to je težko za veliko število uprav, kajti doslej je bil svet eh, sektorsko razdeljen, sedaj pa je vedno bolj integriran. Potrebujemo inovativne rešitve, zato ker delamo in živimo v hitrem svetu, svetu, ki se hitro premika naprej, hitro inovira in to je treba storiti kljub birokraciji. Torej potrebujemo inovativno financiranje, inovativno kombinacijo zasebnega in uh, javnega financiranja in to ni novost. Uh, v Evropski uniji. To vlade že nekaj časa počnejo. Potrebujemo socialne inovacije, to pomeni, da eh, v mestih, naprimer, eh, ki imajo infrastrukture, ki ponujajo inovativne rešitve, moramo zagotoviti, da bodo ljudje te rešitve tudi sprejeli, kajti sicer eh, to niso rešitve in to je zelo povezano tudi z učinkovitostjo, z energetsko učinkovitostjo. Potrebujemo inovacije, ki naredijo več stvari naenkrat. Naprimer, eh, spremenite energetsko učinkovitost v enem mestu, pa s tem pa tudi socialno interakcijo ljudi in pa tudi brezposelnost, naprimer. Torej, potrebujemo eh, več ciljev istočasno. In eh, javne investicije eh, morajo postati veliko bolj podobne zasebnim. Javni sektor mora tudi začeti prevzemati tveganja, kajti če tvega ni, potem to ničemur ne služi. Moramo začeti povezovati javni in um, zasebni sektor. Javni sektor mora postati veliko bolj podoben eh, socialnim podjetnikom. Kaj so glavne težave? Glavne težave evropskega proračuna v primerjavi s katerimi koli drugimi proračuni je beseda zaupanje. Zaupanje je zelo pomembno, kajti če zaupanja ni, potem eh, ni eh, pomembno, kako. Uh, zelo poenostavimo nekaj, kajti v vsakem primeru bo to povzročilo zaplete, kajti povzročilo bo uh, izjeme, ki bodo na to uh, zapletle stvari. Torej, to poznamo že iz francoskega jezika, torej, kjer je izjema pravilo. In če je izjema pravilo, potem ste v težavah. In to se dogaja pri evropskih skladih na to kompleksnost, to vodi v zelo velike upravne stroške in pretirano osredotočenost na sam postopek. Evropska unija je morala v nekem hipu eh, sprejeti vlogo upravljalca skladov in eh, Evropska komisija je to prevzela ampak eh, to pomeni, da potrebujemo ex ante eh, zaščito finančnega interesa, zato ker nimamo uh, ex post nadzora. Komisija tako želi uh, vedno znova oblikovati pravila, ki uh, bodo uh, povsem. Uh, uh, ki jih bo nemogoče izpodbijati. Uh, ampak eh, takšnih pravil ni. Torej, res vam svetujem, da si preberete nekaj poročil o poenostavitvi, o delegirani zakonodaji, naprimer, in o tem, kako poenostavitev vodi v eh, zaplete, kako poenostavitve vodijo v večjo kompleksnost. Na začetku tega nisem eh, razumel, sedaj pa razumem. To je racionalno. Na začetku se mi je zdelo to noro, ampak za to obstajajo razlogi. Torej imamo težavo zaupanje, na to kompleksnost in na to razdrobljenost. Različni generalni direktorati sledijo različnim postopkom, različni programi sledijo različnim eh, postopkom, imamo celo vrsto različnih formularjev, eh, imamo poročila, različna poročila za isti projekt. Naprimer, mm. Eh, za nek projekt na nizozemskem je bilo eh, potrebno eh, pisati tri različna poročila za tri različne organe, zato ker je bil projekt financiran iz strani treh regij in zato je bilo potem potrebno trikrat poročati. Na to Imamo tudi težave pri eh, kriterijih eh, za eh, pridobivanje sredstev. Ta pravila včasih niso med seboj usklajena. Na področju kmetijstva, na primer, financiramo uh, uh, kmete zaradi uh, zgodovinske, uh, zgodovinskega pridelka iz leta 1988, na to pa imamo kriterije BDP na glavo in to, uh, to vodi v nezadovoljstvo regij in v neučinkovitost pri doseganju rezultatov. No, potem, ko sem vam vse te grozote predstavil, pa se vprašamo, kakšni so razlogi teh kompleksnosti in prekrivanja. Torej, na eni strani imamo infrastrukture in različne organe, različne pristojne eh, ravni, eh, regije, lokalne oblasti in tako dalje. Potem pa imamo eh, centralno raven, kjer imamo EFSI in um, COSMI, uh, poroči, eh, pomoč eh, in celo vrsto drugih struktur. Včasih se vprašam, kje smo, komu je treba to vlogo sploh eh, poslati in tako dalje. In to mislim, da je treba rešiti za prihodne obdobje. Umestni pregled nas bo privedel do leta 2020, ampak kakšni, kakšna so tveganja? Predlagati ste pavšalno financiranje, ampak kakšna tveganja obstajajo? Eh, tveganje je, da bo eh, tu vedenih celo vrsto različnih delegiranih eh, zakonov, izjem in tako dalje. Torej, čim imate dobro idejo, eh, na to eh, zopet lahko pustite možnost, da pride do delegiranega pravila, eh, kar zopet zadevo zakomplicira. Na to imamo proračun, ki temeli na rezultatih. To je bila ideja, ki je nadomestila poenostavitev. Ampak sedaj bomo imeli nadzor rezultatov, zato da bomo poenostavili, ampak mene pa skrbi, da bomo imeli sedaj star sistem, ki bo ostal nedotaknjen in še nov sistem proračuna, ki temeli na rezultatih, kar uh, bo uh, še bolj zakomplicirano zadeve. Torej, in to zopet zato, ker ni zaupanja. Uh, Na to imamo poenostavitev, usklajevanje, revizije in tako dalje. Tu upam, da se bo to zgodilo, ampak se močno sprašujem, če bomo imeli kakršni, kakršne koli pozitivne rezultate tu. Na to um, kombinacija ESIFA in um, ESIFA, to lahko dejansko omogoči izboljšave, ampak eh, sprašujemo se, odkot bo, bodo prišla jamstva na to komplementarnost in eh, sinergije. Tu obstaja veliko tveganje eh, razpršenosti med generalnimi direktorati in tako dalje. Uprave se zelo počasi spreminjajo. Na to oprožnost tu me zopet skrbi, da bomo zopet prerasporedili eh, postavke v proračunu eh, na neustrezen način, naprimer, da bomo zopet eh, obzorju 2020 vzeli sredstva za druge projekte in tako dalje. In na to še ideja notranjih jamstvenih skladov, torej to je zopet problem v tem, da uh, jamstveni sklad uh, eh, ustanovite vsakeč, eh, ko nimate dovolj zaupanja v proračun. Torej, tveganja so resna in mislim, da se jih morate zavedati. Treba se je lotiti poenostavitve proračuna in pri tem potrebujemo uh, zelo pomemben instrument eh, za porazdelitev tveganja in eh, to je lahko EFSI ali kaj drugega, ampak ne celo vrsto majhnih finančnih instrumentov in na to potrebujete neko jamstvo. To je lahko kohezijsko financiranje ali kaj drugega. Ampak eh, potrebujemo čim več sredstev na enem mestu, zato da lahko potem to na prožen način porazdelite. Potem pa potrebujemo tudi skupna pravila za to, da je ta kombinacija sredstev možna. Umestni pregled je korak naprej, ampak to ni dovolj. Potrebujemo um, poenostavitev finančnih instrumentov in eh, finančni instrumenti morajo eh, biti usmerjeni ne samo v cilje, temveč tudi odgovarjati na dejanske potrebe. In res um, one stop shop, torej um, eno okence, en postopek eh, vloge, uh, ena revizija, to je pomembno. Kajti, ko ste koristnik, potem eh, morate imeti dober projekt, ni pa vam treba vedeti, odkot denar dejansko prihaja. Vse ostalo pa lahko naredimo v ozadju. Hvala lepa. Jorge Nunes Ferrer za vaš prispevek. Sedaj pa dajem besedo Julianu Votriju ki prihaja iz eh, naložbene družbe tretje industrijske revolucije. Hvala lepa, hvala za vaše povabilo. Zelo na hitro bom najprej govoril o um, francoski uh, regiji, uh, kjer se je začela uh, prva uh, Eh, industrijska revolucija, ki je pre uh, skočila drugo industrijsko revolucijo in ki se je uh, uh, zopet v celoti posvetila tretji industrijski revoluciji. Ne vem, če poznate Jeremija Rivkina, ki je ekonomist in ki je rekel, da se ekonomija danes lahko razvija samo, če so energetski viri um, poceni. Torej, ena od pobud eh, je eh, sklad eh, za tretjo industrijsko revolucijo in ta sklad podpira že od samega začetka oziroma uživa podporo Evropske unije in to tako um, sklada. sklada za regionalni razvoj in pa sklada Junker. Torej, to temelji na osi 3, eh, energetska tranzicija, četrti cilj. V začetku smo pripravili študijo, ki je pokazala, da eh, ni eh, dovolj financiranja za tista podjetja, ki se osredotočajo na energetski prehod. In eh, tu je šlo tako za majhna in srednja velika podjetja, kot za start-upe, ki imajo že um, svoja poslov, svoje poslovne načrte in pa tudi velika podjetja. Ta študija je pokazala, da podjetja potrebu, potrebujejo tehnično pomoč, ki jim omogoča pripravo novih projektov in k temu se bom kasneje vrnil. Glede izbire upravljalca sklada, to je postopek, ki se je začel julija 2015, pred letom in pol. In en od kriterijev je bil ta, da bi moral menedžer investirati 5 milijonov evrov v ta sklad. In eh, kandidat, ki je bil tu najbolj uspešen, je North Capital eh, Partner in ki je eh, sodeloval z Finorpo in pa zasebnim investitorjem Crédit Agricole Nord de France. Torej, ta ima 33 odstotkov North Capital Partner, ostalo pa eh, je v eh, rokah drugega partnerja, ki ima 800 eh, milijonov evrov in kredi Agricole 200 milijonov evrov. Kakšne so uh, etape uh, tega sklada, ustvarjanja tega sklada? Torej, najprej je uh, regija Francije dala na voljo 20 milijonov evrov, torej julija 2015, na to uh, in to s pomočjo Evropske investicijske banke. Na to oktobra 2015 smo bili izbrani kot eh, menedžer tega eh, investicijskega sklada. Dobili smo um, sredstva iz, iz eh, regionalnega sklada, 15 milijonov evrov. In novembra je, bila, uh, ta, uh, je bilo to podjetje oziroma ta družba ustanovljena. Torej, del teh eh, sredstev je bil v obliki tehnične pomoči. Torej, to je bilo rejeno zelo hitro, od julija 2015 do novembra 2015. Decembra 2015 je bil sklad že ustanovljen. Danes vidimo, da imamo 12 milijonov in pol investiranih v. Uh, sklad, na to Kredi Nord de France 5 milijonov evrov, Evropska investicijska banka je financirala 20 milijonov evrov v, to, v ta sklad. Na to pa imamo še Groparama West, ki se nam je pridružila pred tremi meseci s tremi milijoni evrov. Danes um, imamo zelo veliko število zasebnih eh, investitorjev, ki eh, želijo uložiti svoje sredstva v naš eh, sklad. Naprimer, pred nedavnim je nekdo želel investirati 6 milijonov evrov v sklad. Ampak naš, naša glavna naloga so investicije. Če si pogledamo sedaj schemo, To je zelo podobno schemi, ki ste jo videli na prejšnji prosojnici. In Capfiori uh, eh, upravlja 40 milijoni evrov in s koinvestitorji lahko uložimo do 200 milijonov evrov, se pravi, ta učinek vzvoda je petkraten. Tu so rezultati, na podlagi katerih eh, nas boste lahko ocenili. Do 2050 želimo 60 odstotkov večjo učinkovitost, 100 odstotkov eh, obnovljivih virov energije in naše glavne investicijske prioritete so osredotočene na energetsko tranzicijo in pa krožno gospodarstvo v zadnjem stebru. Torej, um, <laughs> obnovljive vire energije, eh, tu imamo biomaso, sončno energijo, no to je v centru Francije malce zakomplicirano, ampak na to um, upravljanje z energetskimi viri, Eh, pametno mobilnost, eh, energetsko učinkovitost in na koncu krožno gospodarstvo in eh, revalorizacijo odpadkov za industrijo in pa kolektivne skupnosti. Kriteriji za investiranje so, um, torej, potrebujemo projekt, ki je povezan z tretjo industrijsko revolucijo na to, ne vem, če dobro poznate investicijske sklade, ampak mi investiramo v že zrela podjetja, ki imajo že nek promet, eh, neko proizvodnjo, presežek proizvodnje in ki potrebujejo financiranje in krepitev lastnega kapitala za razvoj. Kot sem že prej povedal, investiramo v MSP-je in v druge vrste podjetij, ki so povezana z osrednjo regijo v Franciji, to Région de France, in katerih namen je ustvarjanje delovnih mest za regijo. Glavne lastnosti tega sklada so naslednje. Smo um, manjšinski delničar kar pomeni, da imamo manj kot 50 odstotkov deleža v družbah, torej približno 15 do 20 odstotkov, investiramo eh, dolgoročno, govorimo o eh, tretji eh, industrijski revoluciji. Ves, vemo tudi, da um, takšni investicijski skladi niso večni in uh, naša dejavnost uh, je predvidena do leta 2027, se pravi deset let, kar je tudi običajno. Obseg investicij je en milijon evrov, minimum en milijon evrov. Uh, in to predvsej omejuje število projektov, v katere lahko investiramo. Tretja industrijska revolucija je revolucija, to je novo po definiciji in veliko um, startupov se na nas obrača, ne moremo vseh financirati. In ta projekt se razvija tudi z drugimi skladi v regiji če nimamo dovolj, eh, dovolj eh, sredstev, potem eh, se obračamo tudi na druge investitorje. Na to imamo celo vrsto različnih delnic in v ko investiciji lahko investiramo do 10 milijonov evrov. Se pravi, ali s Finopo ali pa z drugimi partnerji tri prve milijone evrov, ki jih lahko dodelimo določenemu podjetju, eh, so obvezno namenjena štirim prvim prioritetam. Se pravi, če neko podjetje pridobi 10 milijonov evrov, so prva, prve tri milijoni namenjeni tem štirim prioritetam. Zadnja točka pa se nanaša na tehnično pomoč, temu je namenjenih 2,5 milijonov evrov. Torej, teh, eh, ta, teh 2,5 eh, milijonov evrov prihaja iz eh, regionalnih skladov in to je za nas nekaj povsem drugega, ker smo regionalni in specializiran investicijski sklad. To je zelo redko na evropskem trgu in to nam omogoča, torej poleg specializacije, da se tudi razlikujemo od drugih investicijskih skladov, istočasno pa omogočimo eh, podjetjem, v katere, v katere investi, investiramo, tudi dostop do te eh, tehnične pomoči 2,5 milijonov evrov in eh, do 100 milijonov evrov lahko. Aj, do 100 tisoč evrov lahko uh, namenimo podjetjem za tehnično pomoč. To je družba ali projekt, naprimer, če imamo družbo ali projekt, v katero lahko investiramo, ampak um, včasih se izkaže, da naložbe niso možne, ampak to še vedno omogoča tehnično pomoč v prvi fazi. Torej, naš namen je, da omogočimo podjetjem, da investirajo in da izvajajo projekte. In ta sredstva so namenjena tudi evalvaciji, tako da lahko proučimo vpliv podjetja oziroma projekta na gospodarstvo v okviru te tretje industrijske revolucije na ta način proučujemo, kakšen bo učinek eh, izpustov CO2 glede na projekt in tako dalje. Splošni cilji eh, štirih prioritetnih nalog je, da smo eh, kapitalski investitor, ki dolgoročno pomaga tudi podjetju, da se razvije lahko ostajamo prisotni tudi nekaj eh, let več kot eh, navadni investicijski skladi in poleg tega smo tudi lokalno ukreninjeni, to pomeni, da smo prisotni. Naj spomnim, da je bil sklad ustanovljen decembra 2015, da je nekaj časa trajalo, da smo uh, uh, začeli delati. Imamo 110 eh, projektov, ki so povezani tako z Region de France eh, kot z tretjo industrijsko, tretjo industrijsko revolucijo. Eh, analiziranih projektov je 45. V sedem podjetij smo investirali. Izvedli smo tudi posvetovanja z delničari in pa z investitorji. In na podlagi teh posvetovanj smo izvedli dve naložbi v dve podjetji, Drekan in Astradek. Torej, prva investicija eh, do te je prišlo decembra 2016, to je družba Drekan. ki se ukvarja z. Z vrtečimi stroji. V čem je to povezano s tretjo eh, industrijsko revolucijo? Gre za krožno gospodarstvo, kajti bakar v teh žicah je možno reciklirati. Poleg tega pa ta družba. Uh, želi eh, razviti projekt recikliranja vetrnic. Veste, da je po 15 letih te vetrnice eh, treba reciklirati, nadomestiti in ta družba se bo ukvarjala s tem. Na ta način bo v prihodnih petih eh, letih eh, ustvarjenih 60 novih delovnih mest eh, v Region de France in približno 10 tisoč. Torej, deset tisoč manjš, manjših, manjših investicij bo um, s tem povezanih. Na to drugo podjetje, v katero smo investirali pred enim mes, mesecem, to je AstraDek, ki ima promet eh, približno 15 do 20 milijonov evrov eh, in ki se ukvarja z recikliranjem in valorizacijo odpadkov. To je prav tako zelo pomemben eh, projekt za lokalno gospodarstvo in ki eh, predstavlja tudi precejšen potencial za rast. Ne vem, če ste eh, šteli, prej sem govoril o sedmih projektih, ki so bili eh, predmet posvetovanja. V dva projekta smo investirali in ti se osredotočajo na metanizacijo. To je projekt, ki je povezan z krožnim gospodarstvom in drugi, ki je povezan z z e, cikli industrijske toplote in tudi to je zelo pomembno za regijo. Torej, te projekte bomo razvili tudi s pomočjo tehnične pomoči. Ah, merci, monsieur Vatrin. Hvala lepa, gospod Vatri. Mislim, da zdaj eh, tisti, ki so vas pozorno poslušali, ne bodo imeli več uh, nič kaj vprašati v zvezi s KAP3RI. Uh, Jaz pa moram nujno povdariti, da sem imel občutek, da se soočamo z neke vrste majhnim regionalnim EFSI-jem, ki je usmerjen v tretjo eh, industrijsko revolucijo. Ne vem, če je to res predmet vaših eh, izborov, ampak sem imel eh, tak občutek. <clears throat> se mi je zdelo, da je šlo za neke vrste regijsko prilagoditev evropskega vzorca. Besedo predajam zdaj kolegom, ki želijo spregovoriti eh, v naši razpravi. Govorila sta že gospod Albrecht in eh, Manka, gospod Fernandez je zaprosil za besedo, še nekateri drugi. Ja. Zdaj predam besedo poročevalcu, gospodu Fernandez, izvolite. Hvala lepa. Čisto kratek bom. Cilj FCA je to, da bi, bi eh, se eh, pridruževal drugim eh, instrumentom, torej dodatnost. Seveda ne sme biti projekt preveč tvegan, kajti drugače ne velja ta dodatnost. Eh, mislim, da prihaja do zmede eh, v zvezi z možnostjo povezovanja, torej kombiniranja ali blendinga v sklopu kohezijske politike in zato bi postavil tudi vprašanje komisiji ob upoštevanju tudi prispevka eh, kolege Olbrihta države članice v sporazumih o partnerstvu imajo že možnost, da vzpostavijo investicijske sklade za finančne instrumente. Mislim, da bi bilo negativno uh, kombinirati, uh, seveda, kombiniranje v redu, ampak vzeti denar iz kohezijske politike za to, da ga damo v EFSI, mislim, da to ni v redu. Jaz bi rekel ne. Uh, kaj ti to bi dalo možnost EIB-ju, <clears throat> da ima diskrecijsko uh, pravico in uh, tudi pristop in uh, bi pač odločali, ja, vzameš to iz kohezijske politike, to daš nekam drugam v finančni instrument, če želiš, da bo ta projekt uh, izbran. Ne vem, če se pogovarjamo o tem, če se pogovarjamo res o tem, potem mislim, da bi bila to res zelo slaba ideja. Če govorimo o možnosti fleksibilnosti, če že da država članica lahko reče, reče, ja, zdaj pot, bi moral okrepiti svoj finančni instrument na regionalni nacionalni ravni, uh, v redu, potem bi, bi bilo to zame sprejemljivo. In torej eh, to bi pomenilo, da eh, je to sama volja države članice, to ni nekaj, kar ji usiljuje EIB oziroma uprava EPSIA. Torej komplementarnost za to, da prija do sinergiji. Eh, z FCM oziroma z drugimi finančnimi instrumenti in na, na eni strani, na drugi pa strukturni skladi. Eh, seveda, to je zelo pomembno, ampak vprašanje je, o čem se pogovarjamo. Govorimo o možnosti, da vzamemo denar iz kohezijske politike, da ga damo v FCI. To je eno. In da nam EFSI narekuje, kako naj to izvedemo. Uh, Eh, potem mislim, da to bi bilo res neprimerno poseganje na napačno področje, tega ne bi smeli sprijeti. Še eno vprašanje. Kateri so razlogi za slabo izvrševanje strukturnih skladov, s čimer se danes soočamo? To je pravilo N plus 3, eh, tako kot večkrat povdarja komisija. Ko govorimo o poenostavljanju, se vedno bojim, ker kot vidimo, kot smo videli skozi leta, v vsakem eh, večletnem finančnem okviru govorimo o poenostavljanju in potem pa v resnici vse skupaj še bolj kompliciramo. Eh, <clears throat> torej, kakšne vrste poenostavitev eh, se mora izvršiti za to, da izboljšamo to slabo izvrševanje sklad, sudokovnih skladov. Hvala. Uh, merci, Hvala lepa, besedo predajam zdaj gospodu Kömlu. Hvala lepa, predsedujoči. Zahvaljujem se vsem govorcem. Predstavitve so bile zelo različne in so se zelo dobro dopolnjevale. In ravno ta različnost nam jasno kaže, zakaj gre, kot da bi želeli ugotoviti kvadraturo kroga. Sicer eh, je vse zelo dobro razdeljeno, ampak ne moremo pa sočasno eh, reči, da eh, potrebujemo take postopke, s katerimi bi vse natančno preverjali in vse dokumentirali, imamo različne revizorske organe, potem pa hkrati govorimo, da želimo imeti v rezultatu smerjen proračun in potem želimo to še enkrat preverjati. Torej, gotovo bi se marsikdo eh, želel tudi odreči tem proceduram. No, če pa želimo to vse ohraniti, potem imamo, imamo dvojno revizijsko predso, proceduro in to je izredno komplicirano in rezultat je na koncu lahko še slabši, kajti pride do ovir, tudi mentalno se jih lahko uh, dojema. Ljudje morajo imeti možnost postavljati mostove. Če se vse vse čas samo uh, revidira in če se vse čas kaže samo na napake, <laughs> potem je to lahko ovira. Stvari se ne izvajo, ker so včasih enostavno preveč komplicirane. Uh, Torej, jasno nam mora biti, da če želimo imeti več pristojnosti in če želimo vedno več financirati, potem je to povezano s tem, da stvari postajajo vse bolj kompleksne in posledično imamo vse več birokracije. Na koncu verjamemo v neko pravljico. No, mislim, da moramo jasno razpravljati o tem, kje lahko mi kot Evropska unija zagotovimo dodano vrednost. Uh, koncentriramo se na to, seveda pa je treba zaupati tudi države članice. Eh, enostavno je treba eh, sprejeti dejstvo, da se določene stvari izvajajo, hkrati pa eh, ni treba ukrepati tam, kjer imamo občutek, da lahko države članice zmorejo same. Zakaj bi se morala vmešavati Evropska unija? To bi bil velik prispevek k zmanjševanju birokracije. Pa še zadnja stvar, ki gre v isto smer gre za možnosti, kako se financira proračun, lahko gre za neposrednje naložbe, lahko gre za izdatke, jamstva. Desetletja uporabljamo te pristope in uh, zdaj prihaja do eh, ogromnih komplikacij, ker se eh, uvajajo novi, novi instrumenti. Kaj pa govori proti temu, da bi tisto, kar se financira preko EFSA, ne bi moglo financirati tudi preko EIB? Že prej smo uh, imeli možnosti uh, jamstev. Gre za to, da je treba uh, financirati različna politična področja, potrebujemo pa denar za to, potrebujemo vzvodje, dodatnost. Uh, ogromno smo se že pogovarjali o dodatnosti. In uh, doslej še nisem slišal nobene prepričljive utemeljitve, zakaj smo pravzaprav uh, uvedli to dodatnost. Uh, eh, domnevno je sploh nimamo. Uh, na koncu smo pa sami krivi, če se stvari sklepajo tako, kot se. Treba je zamenjati paradigmo. Ne smemo nadaljevati po stari poti v upanju, da se bo uh, pokazal nek nov cilj. Hvala. Eh, Hvala lepa. Zdaj predam besedo gospi Maletič. Like to... Hvala lepa. Tudi jaz bi se zahvalila vsem govorcem za predstavitve. In ker čez 15 minut vas bom morala Eh, oziroma ker sem eh, nekoliko zamudila, nisem prisluhnila čisto vsem predstavitvam, ampak sem si ogledala tukaj eh, fotokopije. Popolnoma soglašam z gospodom Njunecom, Njunecem Ferrerjem o zapletenosti proračuna in dejansko nismo sposobni niti odgovoriti na osnovna in enostavna vprašanja o tem, kaj želimo doseči in kaj smo res dosegli. In torej ni povezave med evropskim proračunom in evropsko strategijo je zelo težko ugotoviti, v čem je ta povezava. In če imamo, če si ogledamo strateške dokumente kot eh, Evropa 2020 eh, oziroma 2030, 2030 eh, potem pogrešamo konkretne povezave z proračunom. Ni povsem jasno, kako uporabljamo proračun za to, da dosegamo te cilje, ki so določeni v strateških dokumentih. Res težko je vzpostaviti te vezi. Zato moramo najprej ugotoviti, kako lahko a, prenovimo a, proračun, ga naredimo bolj enostavnega in moramo se osredotočiti na končne upravičence, na eh, ljudi, ki eh, nosijo te projekte, zato da ti ljudje bodo lahko eh, enostavneje dostopali do teh programov in do teh sredstev. Moramo se osredotočiti eh, in se skupaj združiti eh, na enem mestu. Sploh nismo niti blizu čemu takemu, kajti Evropska komisija ni sposobna odgovoriti in ne zna povedati, kaj se lahko financira iz teh eh, skladov, kajti imamo toliko različnih virov, ki ciljajo za. Eh, bolj ali manj istim. Vi ste se osredotočali predvsem na MSP, je to velja tudi za mesta, za inovatorje, za eh, številne druge subjekte. Ampak potem zgodba je vedno ista, torej stvar je vse skupaj preveč zapletena za tiste, ki nosijo projekte in tiste, ki morajo nekaj a, eh, postoriti za to, da dosežejo določene rezultate. Zato, če ne bomo spremenili tega v naslednjem obdobju, potem. A, se bomo še bolj oddaljili od konkretne stvarnosti in od državljanov. In to je nekaj, kar je treba nujno spremeniti, kajti res eh, moramo biti čim bliže ljudem, eh, moramo biti praktični, moramo najti rešitve za praktične probleme v konkretni stvarnosti. Zato popolnoma soglašam z vami in mislim, da bi morali pričeti neko celovit, nek celovit razmislek in razpravo o tem. <clears throat> Druga točka se osredotoča tudi na to dejstvo, da z evropskim proračunom poskušamo gasiti sproti posamezne požara. In uh, v resnici pa uh, tudi z tem novim skladom za prilagoditev na globalizacijo se spet poskušamo ne lotiti teh eh, nujnih primerov. Naš odgovor, naš odziv na gospodarsko krizo Ali to ne bi bilo nekaj, kar bi moralo biti bolj celovito zastavljeno v proračunu? Kaj res počenjamo s proračunom, da se zoprstavimo gospodarski krizi? Ob koncu te zadnje razprave, ki smo imeli v Evropskem parlamentu, smo se osredotočali na to, kako ne uporabljamo kohezijske politike za to in ono. Ja, v redu, Seveda, mi se moramo boriti proti tem posameznim požarom, ampak ali je res proračun tisto pravo orodje, s katerim se lotevati teh stvari na tak način? Mislim, da gremo v napačno smer. In torej, ko govorimo tudi o kombiniranju ESIF-a in EFSI-a, eh, potem eh, smo dokaj negotovi, ker ne razumemo, v čem je smisel, zakaj je bil uveden EFSI. Eh, ko je komisija razlagala EFSI, je povedala, da bodo prišlo samo za zasebne investicije, za zelo tvegane projekte. Zdaj pa imamo pravzaprav kombinacijo z kohezijskimi politikami. In torej res ne razumem potem, v čem je ta smisel. Jaz sem proračunska eh, izvedenka, ker sem na, na Hrvaškem delala na Ministrstvu za finance, sem se vedno ukvarjala z proračunom v povezavi z kohezijskimi politikami. Hvala. Eh, normalement nos experts Ja, seveda, pravilno bi bilo, da bi, da bi naši strokovnjaki vam pomagali, da se orientiramo, tako bi moralo biti. Zdaj pa predam besedo gospodu Nisteroju. Hvala lepa, jaz sem prisluhnil samo deloma predstavitvam, ampak imam tukaj pred mano eh, dokumente. Eh, kot nizozemec z, torej države, ki je zelo napredna na področju načrtovanja, z zelo naprednimi industrijskimi družbami, kot na severu Francije, kot smo slišali. Ampak stvari so drugačne, če greste v Bolgarijo oziroma v Romunijo. Tam ne moramo postavljati takih pogojev in zahtev. Moramo razumeti, v čem so razlike v Evropi. Zato mislim, da je pozitivno, da se zavedamo teh razlik v Evropi. In to, kar poganja stvari, je teritorijalna razsežnost. To ne pomeni, da uh, eh, eh, FC uh, eh, bo postavljal eno češnjo na torto tu pa tam in tam in tam brez vsakršne povezave. Ne. Uh, v povezavi z sposobnostjo načrtovanja z, v Evropi, s ustreznimi strokovnimi znanji, potem bomo lahko oblikovali novo industrijsko revolucijo zato potrebujemo ta horizontalno načrtovanje, integrirano načrtovanje tudi v samih mestih, ki, pred, ki predstavljajo podlago za to novo ustvarjanje bogatstva. To smo tudi poudarjali do povdne, ko smo omenjali tudi uh, direktivo Omnibus. Mi moramo jasni poja, moramo jasno pojasniti komisiji, da nočemo, da a, pač a, oduzemamo denar iz ovojnic držav članic in da vse to damo a, v upravljanje EIB-ju. Če je možno, bi morali uporabljati a, te instrumente za bolj tvegane a, e, primire, tudi za več privatnega kapitala, več zasebnega investiranja oziroma tudi za, a, v primeru socialnih a, a, projektov projektov pa tudi v obliki nepovratnih sredstev. Torej, vse mora narejeno, biti narejeno po meri, moramo dati možnost državam članicam, da izberejo skupaj z mesti, skupaj z eh, del, del, deležniki, da pač izbirajo, kako oblikujejo vse to, da ugotovijo, na kateri ravni naj uporabljajo katere orodja iz EFSI-ja. Zato postopek mora biti od spodaj na vzgor. Vsaka država pač bo uporabila svoj delež te potencijalne. Nim. Ne smemo reči, da vsaka država mora izkoristiti svoj delež iz torte EFSI-ja. Ne, ni nujno tako. Torej, tukaj imamo to vprašanje blendinga, kombiniranja, ampak kaj, oč, eh, kaj je sploh to, o čem se sploh pogovarjamo, zakaj to združevanje z kohezijskimi politikami? Torej, blending, kombiniranje je nekaj eh, norega. Včasih je potrebno imeti recimo tudi desetletno obdobje za razvoj, kot v vašem primeru. Potem to moramo zagotoviti eh, in ljudje prevzemajo tveganja. Torej, eh, časovna razsežnost, eh, teritorijalna razsežnost in če skušamo vse narediti preenostavno, eh, potem sploh ne bomo ničesar dosegli. Evropa ni vsa enaka. Nekatere države so bolj napredne eh, in sploh ne potrebujejo EFSI-ja na nizozemskem, če, bo, če naj bomo iskreni, ne, bi tega ne bi potrebovali, ampak eh, ga imamo na voljo, zato ga uporabljamo, ampak ga ne bi potrebovali. In eh, ne moramo a, pač prisiliti a, ljudi, da enako postopajo na Siciliji. In eh, torej, ja, recimo, da eh, si zastavljamo eh, splošne cilje za leto 2000. 50. Uh, ja, v redu, tako bi bilo bolj pametno, kajti bomo imeli več uh, možnosti, da pač uh, zajamemo vsa pojma in bomo imeli daljše časovno obzorje. Uh, merci pour, uh votre intervention et votre dernière interpellation. Peut-être quelqu'un. pa uh, za vaše razmišljanje, morda bi nekdo lahko uh, sprejel to, ta vaš izziv in se odzvati, gospod Manka. Ne, ne, ne oproščam se. Ja, najprej na vrsti, gospod Manka, izvolite. Zahvaljujem, pan predseda. Možno si, ak si pozrite projekty pre FC, tak sa stali také veci, že niektorá krajina si... Hvala, gospod predsedujoči, če si pogledamo projekte v okviru EFSA, lahko vidimo, da uh, pride do primera, ko želi neka država zgraditi avtocesto, potem uh, pride pet odstotkov iz EFSA in na ta način. Uh, m, mm, lahko uh, vidimo zgodbe, kjer bi lahko uspešno gradili tudi brez EFSE, e, recimo v Franciji, kjer so gradili določene zgradbe. Uh, ne vem, če je bil EFSE e nujno potreben za te naložbe. Potem omenjate tudi blending, kombiniranje. Pri omnibusu so predlagane določene rešitve. Mi smo komunicirali tudi. Uh, z odborom eh, eh, regij in eh, dejstvo je, da tista pravila, ki jih trenutno imamo, že omogočajo določena postopanja državam članicam, kot je povedal gospod Van List, eh, Nistelrooy, eh, države članice lahko uporabljajo sredstva za to, čemer so sredstva namenjena. Za EFSI pa še nimamo nekih jasnih pravil. Seveda sredstva iz regionalnih in kohezijskih skladov se lahko uporabljajo tudi za EFSI. Si pa določene države želijo, da bi se EFSI uporabljal samo takrat, kadar eh, bi omogočal stvari, ki sicer ne bi bile realizirane. So pa tudi situacije, ko bi se nekaj lahko financiralo brez ali pa z EFSI-em. Mislim, da EFSI-ja ne bi smeli uporabljati drugače kot trenutno. No, strinjam se, da bi imeli neke poenot, neka poenotena preverjanja a, oziroma potrebovali bi akreditirano revizijsko institucijo, ki bi izvedla to enotno revizijo. Ja, ampak komisija bi morala tudi ohraniti možnost, da v primeru dvoma lahko izvede še določena dodatna preverjanja. Hvala. Zdaj pa predajamo besedo kolegu Olbrichtu. Izvolite. Hvala lepa, delim mnenje kolege da tukaj ne gre za nekaj običajnega, gre za nekaj konkretnih elementov, o katerih se moramo pogovoriti v naslednjih dneh in tednih, ker se moramo pogovoriti, novem uh, skladu za pomorstvo in, riz, in eh, ribištvo, o novem kohezijskem skladu in eh, v naših razpravah si moramo predvsem postaviti neko vprašanje in sicer, da ne moremo uh, napredovati, ne da bi uh, pridobili zaupanje držav članic in da ne bi imeli zaupanja končnih upravičencev. Uh, Seveda, najprej moramo poenostaviti, potem pa moramo tudi nadzorovati. Brez zaupanja tega ne bomo nikoli dosegli. Zelo pogosto krat se znajdemo v situaciji, recimo na polskem ima, uporabljamo tak izraz, da. Da želimo hkrati imeti torto in jo tudi pojesti. In uh, Torej, eh, ali je proračun, ki temelji na uspešnosti, samo neke vrste eh, moto, slogan ali pa je konkretni predlog? Če je konkretni predlog, potem eh, se bomo znašli v pasti. To je drugi element. Kot je povedal Lambert, Lambert ob koncu, potrebujemo komplementarnost, sinergijo, integriran pristop, ampak hkrati pa se soprstavljamo kombiniranju, blendingu. In tako kot je bilo prej povedano, ljudje bodo stopili do različnih direktoratov in kot vedno uh, se bodo morali podrejati celi vrsti hierarhiji torej ni zato, da nočemo nikakršne povezave z FCM, ampak omnibus je bil oblikovan zato, da se skupaj eh, poenostavimo. Torej, če želimo zdaj to imeti takoj, potem ja, potrebujemo jasno povezavo med EFSI-em in EZIF-om, ne v naslednjem uh, ob, finančnem uh, obzorju, <clears throat> ampak zdaj malo nas je tudi v dvorani, ampak če poslušamo različnim predstavnikom komisije, ne GD, regijo, ampak drugih eh, direktoratov, potem boste videli, da imajo jasna, jasna cilj, ki ga zasledujejo in to je, kako pač eh, postupajo in sicer je manje denarja iz strukturnih skladov, ker tam se denar ne uporabi v celoti, potem bi ga morda lahko od tam vzeli in dali v EFSI. Ampak na tem ni temeljil EFSI za čestno. Komplementarnost, da, ampak tako kot ste rekli, uh, eh, sveda, tukaj gre za to, da želimo oblikovati eno samo okence za vse. Recimo, da je nekdo oblikuje projekt in potem stopi do tega okence in reče, odkot bom vzel ta denar. Uh, po drugi strani pa je ta politika deljenja po silosih. Eh, uh, ampak uh, kaj lahko potegnemo iz te razprave? Uh, potrebujemo zaupanje, moramo poenostaviti sistem, ampak na predpostavki zaupanja do partnerjev, ker če ne zaupamo partnerjem in vse skupaj poenostavimo, potem bo katastrofa, to ni mogoče. In drugič, ne eh, kombiniranje, ampak komplementarnost. To je nekaj, o čemer moramo razmisliti res resno. In eh, seveda, EFSI seveda mora biti komplementaren. Samo še nekaj ob koncu. Ni slučaj, da dve leti smo delali na sistemu kohezijskih politik. Ob začetku tega obdobja pa je nastopil EFSI in sistem je bil že pripravljen. Lambert je bil poročevalec za za splošno uredbo, jaz pa za sklad za regionalni razvoj in sva ugotovila, da so pred novima instrumentoma, ki so vsta vstopala v sistem, vprašanje je bilo, kako naj bi to skupaj delovalo. Ehm, ne bom nadaljeval, vi to dobro poznate, ampak mislim, da moramo biti zelo pozorni, ker še vedno imamo 17, še 2017, 18, 19 in moramo stvari uh, narediti zdaj. Vse mora biti jasno za vse, ne smemo tega prenašati. To je lahko zelo zanimivo in zelo koristno torej da prevedemo v, konk v konkretne eh, analizo vse to, ne samo v neko splošno ideologijo. Eh, Hvala lepa, zahvaljujem se vsem kolegom, ki uh, so spregovorili. Videti je, da ni drugih vprašanj. Potem bom predal uh, besedo še. Uh, Eh, članom eh, tega našega panela govorcev, da odgovorijo na vprašanje. Morda bomo lahko začeli po obratnem vrstnem redu, ker se mi je zdelo, da večina vprašanj je bila naslovljenih na komisijo. Zato bom eh, začel pri zadnjem govorcu, pri gospodu Vatriju. Če želi kaj povedati, naj to stori takoj, če ne pa bomo prišli na naslednjega, na gospoda Ferrerja, na to pa na češkega predstavnika in še na komisijo. Ja, moje ime je moj primek se glasi Watri dejansko, pravi govorec. <clears throat> Ja, torej na našem področju ugotavljamo, da podjetniki oblikujejo projekte in včasih imajo težave se obrniti na prave osebe za to, da pač lahko tudi črpajo sredstva iz Evropske unije. In če mi imamo investicijski sklad in rečemo, gledajte, regija je, se direktno sooča z Evropo in smo neke vrste umisnik. Ja, potem se vem, ne vem, kako je vse to razčlenjeno z ozirom na finančna sredstva Evropske unije, ampak to je edina pripomba, ki sem jo želel dati v zvezi s tem. Hvala lepa, torej gospod Watri. In zdaj predajamo besedo gospodu Ferrerju. Ja, imam samo nekaj kratkih pripomb. Najprej naj povem, da je res eh, ključnega pomena to, da se izognemo poenostavljanju, ki ustvarja še večje zaplete. Uh, Torej, rekel sem, da dve tretjini vseh a, eh, a, napak, kar lahko seveda si a, eh, tolmačimo na različne načine in tudi to stori računsko sodišče, a, eh, gre pripisati napakam, ki izhajajo iz napačnega tolmačenja pravil, ne pa a, iz drugih razlogov. A, In torej včasih imamo pravila, ki spremenijo prvotna pravila in to je eno od dejstev. To je eh, res eh, škodljivo. Potem bi želel podariti, eh, da jaz delam na razvojnih in raziskovalnih projektih. Prebral sem tudi poročilo računskega sodišča o obzorih 2020, kjer je zapisano, da določene institucije ne preverjajo konkretno stanje stopnjo tega, koliko ponedeljkov ljudje delajo na določenem projektu. Uh, ugotovil sem, da ljudje na računskem sodišču niso nikoli delali na nekem raziskovalnem projektu. Jaz včasih tudi delam čez vikend, ampak v obrazcu ni primernega prostorčka, predalčka za delo med vikendom. Torej, kaj naj storim? In uh, torej, uh, kako določimo cilje torej, pri projektih in kako zagotovimo, da lahko ustrezno prikažemo dobivamo tudi rezultate, ampak najprej konkuriramo na podlagi cene. In torej, kako bom svoj čas uporabil, uh, za to, to ni vaša zadeva. Mi konkuriramo na, podra, na, na podlagi cene, vi morate izpolniti potem tudi obrazac eh, in gre za inovacijske projekte. Inovativni projekt je nekaj, ker predpostavlja negotovosti in um, ustvarjalnost in eh, celo vrsto neznanka. Kako torej naj izpolnimo te obrazce? Eh, torej revizorsko delo ni sploh povezano z realnostjo tega, kar počenjajo ljudje, ki delajo na tem eh, projektu, na, tem, <clears throat> na, tej, na tej aktivnosti. Edino vprašanje, ki se ga oni zastavljajo, je to, ja, plačamo ali ne plačamo. Ja, ampak če eh, zasledujejo eh, ta cilj, zaradi tega potem ne smejo eh, povzročati nočnih mor tistim, tistim, ki se ukvarjajo konkretno z tem delom. Kajti drugače ustvarjamo samo neke navidezne obrazce eh, in eh, preglednice, ki jih morajo ljudje spolnjevati, ki niso nikako, na nekakšen način povezane z realnostjo. In eh, potem od tu potem pride, pridemo do teh znamenitih stopenj napak, samo zato, ker, nekdo, ker je nekdo napačno izpolnil te obrazce. Hvala še nekaj a, pripomb a, z moje strani. E, jaz sem se izgubil v tem svetu EFSI-a po tej razpravi in mislim, da morda celotna zamisel, ki tiči za tem, nam ni povsem jasna ko gre za konkretni namen, ugotavljamo, da se ta uh, namen in cilj spreminja skozi čas. Zelo bi nas veselilo, če bi lahko prejeli neko bolj podrobno analizo o tem, kako naj nadaljujemo in razvijamo EFSI da bi ugotovili, ali je e, smiselno nadaljevati po tej poti. To je tudi vprašanje drugih instrumentov, ne samo EFSI-ja. In konkretno vprašanje, ki se zastavlja, preden oblikujemo prihodnje okvire, je vprašanje, zakaj imamo tolikšn, toliko različnih instrumentov s toliki, prav, tolikimi pravili in zahtevki. Če bi imeli krajši seznam in če bi imeli manj eh, ciljev, ki bi jih eh, morali doseči, potem bi bilo enostavno. Vse skupaj je prenatrpano stvari bi morali oblikovati bolj tematsko. Recimo, da imamo majhno podjetje, ki a, prejema pomoč iz kohezijske politike. Kaj pomeni za nje poenostavljanje? imeti jasne sogovornike, tudi velikega sogovornika. Pomembne so tudi uh, sinergije. Sinergije pomenijo, vzemimo denar od tu in tam in to povežemo. Torej, definicija sinergije ni prava definicija sinergije. In pod zato se sprašujemo, kaj je sinergija in kaj je komplementarnost. In mi smo nekoliko zmedeni. Kohezijska politika je politika, ki je eh, relativno uspešna, morda napreduje počasi, ampak eh, je pokazala svoje rezultate. In to gre pripisati tudi zapletenosti na določenih področjih, zato bi bilo potrebno stvari poenostaviti, tako kot sem tudi povedal v svoji predstavitvi. To je najbolj eh, očitna politika, najbolj vidna politika, če se pogovarjamo o tem z našimi sodržavljani. Uh, zato bi bilo še bolj korisno, če bi jo bolj poenostavili in se bolj osredotočili če bi se osredotočili na rezultate. Kar pa zadeva stopnjo napak, če eh, si to ogledamo v kohezijski politiki in to eh, primirjamo z eh, razsežnostjo dodelitev, potem to ni veliko. Z tega se seveda lahko še vedno učimo. Ampak vse to povzročajo predvsem preveč zapletena pravila in prevelik sistem, v katerem se zgubiš zgubimo se v teh pravilih, v teh določbah, razlage niso jasne. Preveč ljudi je sodeleženih pri vsem tem, prija torej do nesporazumov in to povzroča napake. Iz tega se moramo naučiti. Hvala. Oui, uh, Naj zaključimo, eh, zaključimo še gospod Vombreska, eh, predstavnik komisije. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Naj se povrnem k poročevalcu gospodu Fernandešu in na njegovo vprašanje in sugestijo. Dejansko v partnerskih sporazumih eh, države članice navedejo tudi, da bodo uporabljali tudi eh, strukturne sklade in sredstva iz strukturnega sklada. Imamo 24 držav članic, ki naj bi uporabile 20 milijard evrov, to je podvojeno v primerjavi s preteklostjo, eh, ampak še vedno Eh, več kot 350 milijonov evrov bo dodeljenih v obliki nepovratnih sredstev. V nekaterih nacionalnih, eh, drž, v nekaterih nacionalnih sistemi imamo nacionalne sisteme, nacionalne instrumente, regionalne instrumente, instrumente EIB-ja, ampak kaj smo predlagali in k temu se bom še povrnil, ker to je bilo večkrat omenjeno, eh, ko gre za kombiniranje ESIF-a, EFSI-a. V omnibusu to, kar smo predlagali, je, <clears throat> neko kombinacijo v členu 39 kar pomeni, da denar ostane eh, v sklopu kohezijske politike. Eh, Eh, gre za kombinacijo med ESIF-om in EFSI-em, kar je uh, samo fakultativne narave. Nobena država članica ni prisiljena v to, da kombinira to dvoje, to lahko stori samo, če želi in denar ostane eh, znotraj kohezijske politike. Zdaj je to smiselno. Zdaj ne bom govoril o EFSI-ju in o, o trojnem AJ-ju in o tej bonitetni oceni, ampak pač um, ti projekti potrebujejo veliko. Um, veliko eh, različnih eh, oblik podpore in zato samo strukturni skladi tega ne zmorejo. Če pa združimo, kombiniramo ta dva sklada, zato da povečamo splošni učinek, kajti uredba omnibus predvideva tiste primere, kjer lahko združimo to dvoje in moramo imeti minimalno, minimalni mnogokratnik štiri, ko gre za vzvodje. Torej, iz enega evra pač um, za en evro dobimo štiri evra iz zasebnih uh, virov. In uh, torej, uh, če tega nimamo, potem to ni izvedljivo. Torej, če države to želijo storiti, nihče ni prisiljen, če države to želijo storiti, potem morajo imeti določeno uh, pač. Uh, uh, Mora imeti določen donos za to odločitev. In uh, torej, uh, stvar je, metoda je sicer dokle zapletena tudi za javne upravitelja in uh, če go naj spregovorim o blendingu, o kombiniranju, seveda potrebujemo določene izkušnje. Uh, tukaj imamo ali nefinančne instrumente, kaj ti uprave niso sposobne tega izvajati oziroma v sodelovanju z EIB-jem. In mislim, da v prehodnem obdobju obdobju je pametno, da se poslužujemo znanja EIB-ja. Tudi to je lahko zanimivo tudi za tiste, ki gledajo na stvari iz eh, perspektive kohezijske politike. Ni zato, da, da to počenjamo, ker želimo, da EIB ohranja svoj trojn, svojo bonitetno ceno trojnega A. Kaj lahko storimo? Uh, torej, uh, bodimo uh, stvarni, če bi komisija oblikovala zdaj še nek predlog, verjetno države članice tega ne bi sprejeli, ker to ni v interesu. Zakaj bi šli z, z eh, pravila N plus 3 na pravilo N plus 1, zakaj bi bili bolj restriktivni in. Uh, Mm, torej, ja, zato bomo stvari samo spre, spremljali in zagotavljali pomoč, ko je to potrebno, če vidimo, da prija do upravnih težav, do počasnega izvajanja in Tako kot sem prej povedal, upamo, da zdaj na podlagi eh, podatkov o izboru projektov, kot je omenil kolega iz Češka, da ti eh, podatki se bodo v kratkem prevedli v več eh, izdatkov. Ehm, kar bomo izplačevali iz evropskega proračuna. In prepričani smo, da za leto 2017 bomo sposobni izpolniti pričakovanje in to, kar smo, smo vam povedali, kar zadeva proračunsko izvrševanje. Tako da bomo potem stvari pospešili in bomo sodelovali eh, hitreje z državami članicami, ampak mislim, da ne moramo spremeniti pravil za to programsko obdobje, ampak eh, po letu 2020 seveda pa eh, je zadeva še odprta. Mislim, da je prišlo do določenih na eh, pak in zato morda bi lahko razmislili o en plus dva. V omnibusu imamo tudi predlog, ki vsaj predvideva še enkrat možnost, da sistem premaknemo v smer sistema, ki ne temeli toliko na rezultatih. Se pravi, da bo potrebno se predhodno zediniti okrog ciljev tako da bomo stvari izplačevali o predpostavki določenih dosežkov. Države članice niso zelo navdušene, naj tako rečemo, milo povedano, ker če eh, eh, prejemate denar na podlagi določenih ciljev, a potem boste dobili nazaj denar. Ampak kaj pa, če ne dosežete eh, teh ciljev, ko gre za recimo naprimer eh, energi, energetske prihranke, kajti imamo veliko dejavnikov, ki eh, so dejavni pri tem. Zato eh, v prihodnje mislim, da eh, v širokem obsegu ne bomo prišli v sistem, eh, v katerem se bomo popolnoma oddaljili od povračila dejanskih kos, eh, stroškov, Eh, na eh, potem eh, plačevanje na podlagi rezultatov. To bi morda lahko veljalo za določene države, ne pa za vse. Mislim, da to ne bo moglo veljati za celotno kohezijsko politiko. Recimo, da zgradimo neko cesto, seveda morate vse dati na javni razpis za javna naročila in nobena država članica ne bi bila prijavljena reči, ja, komisija me bo plačala za vsak kilometr ceste določen znesek in torej, če bom jaz zgradila 100 km, bom prejeli toliko pa toliko. Ne, e, vemo, da imamo začetno, začetno oceno, potem pa se izkaže, da so stroški veliko večji ob koncu, ko se zaključi projekt in torej. Seveda, moramo uh, potem uh, stroške povrniti na podlagi konkretne realizacije. Uh, vsekakor, to so zelo zanimivi koncepti in bomo poskusili ugotoviti, če nam bo uspelo to uresničevati s tistimi državami, ki so zainteresirane. Potem morda bo na začetku bo to neke vrste pilotni projekt, potem pa bomo videli, če je to bolj privlačno. Prav gotovo to ne bo nujno eh, pač eh, eh, običajni način dela v prihodnost. Pa še zadnja točka, kompliciran proračun, premalo je zaupanja na vseh ravneh. Torej, zakaj imamo toliko smernic? Ne zato, ker je komisija nora in želi proizvajati čim več smernic. Ne, države članice to pričakujejo od nas. Če želimo zagotoviti, da uh, ko pridejo revizori, ne bo težav, potem uh, se od komisije pričakuje, da bo pripravila smernice, tako da bodo države članice na varni strani. In to se odraža tudi pomankanje zaupanja med različnimi akteri. Države članice ne zaupajo nam, mi verjetno ne zaupamo njim in tako naprej. To pomeni, da je treba o tem ponovno premisliti. Strinjam se tudi z vami, da je preveč prekrivan med različnimi skladi. Tukaj ne govorim samo o razmerju SFFC, temveč tudi o razmerju instrument za povezovanje Evrope in kohezivni skladi. Te stvari so čisto um, nerazumljive. Potem je tukaj sklad za regionalni razvoj, sklad za razvoj podeželja. Tudi ta dva se ponekod prekrivata treba je nekaj racionalizacije v prihodnje. Potrebujemo več komplementarnosti, hkrati pa tudi bolj jasne ločnice. Tukaj ni nobenega vprašanja. Potem je tukaj še vprašanje enotnega skupka pravil. Mogoče bi lahko nekatere sklade združili, ampak to so stvari, o katerih je laže govoriti, kot pa jih izvršiti. To so stvari, o katerih eh, se razpravlja. Ampak, če imamo centralno upravljanje, upravljanje inštrumentov, potem eh, je to skladno z državno pomočjo, kajti vse gre prek komisije. Če pa plačujete eh, za isti projekt prek držav članic, prek strukturnih skladov, gre to prek držav članic in eh, tukaj lahko pride do državne pomoči in to je treba preverjati in preučiti, ali je se skladno ali ni. In tako pridemo do zelo bizarnih situacij. Recimo, če imate v okviru obzorja 2020 projekt, pa v okviru obzorja 2020 ni dovolj denarja za povračilo stroškov. In potem se vprašamo, ali želimo to prenesti. In za upravičenca je čisto vseeno, odkuder prihaja denar, če gre za isti projekt. Če denar pride prek strukturnih skladov, torej prek države, je treba preučiti tudi, ali je to vse skladno s pravili državini pomoči. Ampak to je vprašanje, ki presega kohezijsko politiko. Gre za vprašanje, ki je povezano tudi z obveznostmi v skladu s pogodbo. Kaj ti potrebujemo enake pogoje med instrumenti, ki so centralno upravljeni in ki so v deljenem upravljanju. Tukaj imam določene dvome, če sem posem iskren. No, potem pa še ne nazadnje. Če komisija. Komisija v nobenem primeru ne bo mogla sama skozi to spremembo že večkrat je bilo omenjeno, glede številnih vprašanj se zanašamo tudi na Evropski parlament in pa na Evropsko sodišče. Recimo zdaj prehajamo na načelo enotne revizije, kar pomeni, da se računsko sodišče zanaša v letnem poročilu, v primeru razrešnice, na naše delo, mi pa se zanašamo na delo držav članic. Gre za kaskadni pristop. To pa tudi pomeni, da recimo lahko sodišče preuči tudi stopne napak. To pa lahko preučujete na letni podlagi, če revidirate operacije. Samo v tem primeru potem veste, ali na koncu, koncu sistem deluje ali ne. Naprimer, če zdaj govorimo o poenostavljanju, če se želimo znebiti različnih nivojev kontroli, imamo namreč tri, kajti eh, revidiramo sistem države članice. Mm, to počne nacionalni revizorski organ, potem imamo revizijo operacij in potem imamo še tveganja, ko ugotovimo, da obstajajo problemi na določenih področjih, torej gre za revizije določenih eh, rizičnih naložb. Če zdaj rečemo, da bomo eno od teh treh revizij eliminirali, da se bomo osredotočili recimo samo na sisteme eh, in tveganja, potem ne boste več imeli stopen napak. Ampak eh, potem je spet treba preučiti, ali eh, bi proračunsko eh, eh, eh, sodišče oziroma odbor za nadzor proračuna v parlamentu bil pripravljen preučiti, kakšne so na daljše obdobje eh, te stopnje napak. Torej, kaj želim povedati? Če tudi komisija razmišlja o tem, da bi določene stvari spremenila, potrebujemo podporo Evropskega parlamenta, računskega sodišča in tudi držav članic. Torej, ne gre samo za to, da komisija nekaj pripravi in potem se lahko problem na ta ali oni način reši. V tem smo skupaj, stvari moramo početi skupaj. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa. S tem smo prišli do konca te javne predstavitve in dajem besedo poročevalcu gospodu Fernandezu za sklepne misli. Hvala lepa gospodu predsedujočemu, hvala lepa sekretarjatu, ki nam je pomagal organizirati to javno predstavitev hvala strokovnjakom. To je bila zelo pomembna razprava. Izkazalo se je, da takšno razpravo potrebujemo. Vsi smo v dvomih in poskušamo narediti, kar se da. Upam, da če je komisija zaupala parlamentu, da bo tudi parlament zaupal komisiji in upam, da bomo zaupali državam članicam in da si bodo države članice zaupale med sabo. V tem pomembnem trenutku, ko razpravljamo o prihodnem FCU 2 in jutri bomo govorili o eh, podaljšanju in eh, kmalo bomo govorili tudi o naslednjem večletnem finančnem okviru. Upam, da nam bo uspelo poenostaviti. Vsakič si prizadevamo za poenostavitev, potem pa se izkaže, da poenostavitev ni uspela. Vse to je pomembno, te razprave so pomembne. Vem, da državljani potrebujejo financiranje, sklade, rast, Evropsko unijo in zaupanje je tu ključna beseda. Hvala lepa vsem. Hvala lepa, gospod Fernandez. Hvala še enkrat eh, strokovnjakom, ki so podali svoje predstavitve in se udeležili razprave. Zahvaljujem se kolegom, ki ste se udeležili te zelo dobre razprave. Nisem prepričan, da smo danes našli vse odgovore, prepričan pa sem, da smo postavili dobra vprašanja in da bo treba o teh vprašanjih še razmišljati, če bomo želeli najti rešitev, ki bo ponovno spostavila zaupanje. Naša naslednja seja bo 11. maja ne govorim strokovnjakom, temveč kolegom. Hvala vsem. Imamo še kaj? Ne? Dobro, hvala lepa. So you're welcome. Oh, you're welcome. Yeah. Yeah. Yeah. All right. Okay. Okay.